Eh, in obravnavali bomo tudi napovedi za mleko in lečni sektor. To je zelo pomembna tema. Verjetno mi ni treba posebej opozarjati na to. V zvezi z današnjim javnim posvetom ne bo uh, večjih vsebinskih težav, kajti okvarjali se bomo samo z eno temo. Uh, E, ta seja se prenaša po splitu in tolmačenje je zagotovljeno v 22 jezikov, vse jezike razen v estonščino, maltiščino in slovaščino. S tim torej javno odpiram ta, pos, uh, uradno odpiram javni posvet. Gre za to, da preverimo razmere na trgu mleka in mlečnih izdelkov in da uh, si ogledamo napovedi po odpravi kvot. Da bodo kvote odpravljene, je že dolgo znano. Čim bliže eh, prihaja ta rok za odpravo kvot, tem več odprtih vprašanj se pojavlja. Torej, nekateri eh, se bojijo, da bi se lahko pojavila kriza na sektorju mleka in mlečnih izdelkov. Eh, Eh, za današnjo prireditev smo pridobili ugledne strokovnjake in zato upamo, da bomo na ustrezen način lahko zajeli celobitost tega projekta. Gospod James Nicholson je poročevalec za to temo in je pripravil tudi poročilo na lastno pobudo. On se je že dalj časa temeljito ukvarjal s tem. Želim vas opozoriti na to, da smo povabili devet strokovnjakov, ki bodo podali svoje govore. Ne bo torej veliko časa za te predstavitve in govornike prosim, da niso daljši od desetih minut. V prvem delu prideditve bomo slišali tri strokovnjake. Kot rečeno, ti, eh, ta predavanja ne, ne bi bila daljša od desetih minut, potem Posledila kratka razprava. Koordinatorji bodo dobili besedo in seveda tudi drugi poslanci in poslanke, ki jih zanima to vprašanje, imajo možnost postaviti vpraš vprašanja. Torej, besedo bodo dobili v prvi vrsti tisti, ki prej še niso imeli besede, tako da prosim, da ne izhajate iz tega, da vam bom dvakrat dal besedo. preden bomo začeli z obravnavo prve teme, prosim poročevalca gospoda Jamesa Nicholsona, da odpre to, ta javni posvet in tudi poroča o najnovejših eh, dogodkih na trgu mleka in mlečnih izdelkov. Gospod predsednik, eh, prisrčno pozdravljam vse v parlamentu danes popovdan. Zanimanje za to temo je zelo izrazito in to me tudi ne preseneča, kajti eh, sektor mlika in mličnih izdelkov je eh, izpostavljen zelo volatilnim, eh, eh, eh volatilnim razmiram, se pravi, cene se zelo spreminjajo in videli bomo, kako bo po 2. aprilu po odpravi kvot. Vsi eh, poznamo preteklost, eh, že dolgo se zavedamo, da bo prišlo do odprave kvot. E, ta odločitev je bila sprejeta pred leti e, in poprečna cena mlika v zadnjih 12 mesecih je dramatično padla in resne posledice so že občutne. E, zato smo pripravili poročilo na lastno pobudo. To poročilo bo predstavljeno v času, ki je ključnega pomena za prihodnost mlečnega sektorja v celi Evropi. Kajti nisem prepričan, torej to, kar smo dosi, doživeli v zadnjih šestih mesecih s povečanim obsegom proizvedenega mleka, eh, poraba pa ni ustrezno rasla, in zato nastaja seveda tudi problem za industrijo. Mislim, da prihaja poročilo za to o pravem času. Eh, in izziv za nas vse, eh, torej s tem izzivom se soočamo vsi, v zadnjih tednih smo že imeli več razprav o tem, eh, pa tudi v parlamentu poteka več razprav o tem moram povedati ob vsem spoštovanju kolegov v tem odboru, da je razlog za ta posvet tudi, ker vedno slišimo, kako strašna in slaba je situacija, ampak mislim, da je naša odgovornost eh, kot poslanci tudi ta, da predlagamo rešitve za probleme in da um, poiščemo boljšo prihodnost za ta sektor in predvsem za kmete, ki se s tem ukvarjajo. Gospod predsednik, um, moja naloga danes je predvsem, da poslušam in ob koncu februarja bom predstavil odboru poročilo, ki eh, ga, o katerem bomo potem razpravljali in ga tudi dopolnjevali. In aprila ali maja bo potem sprijeto. Na vsak način so izzivi pred, ma, pred nami. Ne moremo enostavno eh, reči, da je to v odgovornosti komisije in sveta. Kot parlament smo so zakonodajalec in se moramo tudi zavedati svoje odgovornosti. In predvsem tudi naši boljivci si želijo rezultatov, predvsem kmetje, ki so v določenih težavah. Torej, veselim se prispevkov vseh strokovnjakov, ki prihajajo iz različnih delov Evrope in veselim se že um, njihovih prispevkov. Hvala. To je seveda zelo do, dober predlog, da prisluhnemo predvsem strokovnjakom in jim postavimo vprašanja. Sedaj bom dal takoj besedo strokovnjakom, predtem pa dobi besedo Mansel Romon, ko izkupa kot kogice, ki je pristojen oziroma predsednik odbora za mleko v tej organizaciji. Prosim vas, da se držite tudi predvidenega časa, gospod predsednik, gospe in gospodje. Želim se vam danes zahvaliti za povabilo, da lahko spregovorim na tem sestanku. Mliko mi je zelo pri srcu in verjetno tudi vam pri srcu. Torej, živim v Združenem kraljestvu na kmetiji, kjer proizvajamo mleko, mleko. Um, in tudi moj sin in moj nečak mi bosta sledila v tem poklicu. Um, ko pa kogi časa ukvarja z mličnimi vprašanji. Torej, um, imamo različne zadruge v državah članicah in 750 tisoč eh, proizvajalcev mlika zastopamo v naši organizaciji iz zelo različnih območij v Evropi. Seveda so izzivi in tudi priložnosti pred nami, kar zadeva mlični sektor. So izzivi. Iz Eh, ki so kratko, eh, srednje in dolgoročni. In mislim, da so dolgoročno predvsem se ponujajo tudi priložnosti. Kratkoročno vidimo izzive zaradi tržnih pritiskov. Eh, kumulativna, kolekt, torej, kolektivni učinki različnih geopolitičnih eh, odločitev, pa tudi zaradi upada povpraševanja na kitajskem. Po vsem svetu so padle cene mleka, ampak eh, eh izguba izvoznega trga v Rusijo, to je bilo 13 odstotkov, eh, je imelo seveda velike posledice za naše področje. Bodi si, da govorimo o posrednih ali neposrednih posledicah eh, pri delovanju dobavne verige. To je seveda tudi velik pritisk za proizvajalce mleka, ki so najšipkejški člen v tej verigi. Danes vidimo padanje cen povsod po Evropi vendar pre, proizvajalci mleka eh, v soseščini Rusije eh, so utrpeli največjo škodo. Nekaj korakov je bilo že storjenih, da bi pomagali temu sektorju in malo omilili eh, tržni pritisk, da bi eh, torej uporabili ustrezne tržne instrumente. Eh, komisija eh, je, se je hitro odzvala in to je treba pohvaliti, vendar je treba storiti še veliko več. Eh, obstaja tveganje. Eh, da bo um, cena padla na uh, cene intervencijskih, uh, na raven intervencijskih, intervencijskih cen. Um, v zadnjih letih so se intervencijske cene nižale, čeprav so proizvodni stroški rasti, naprimer za krmo, pa tudi druge, drugi fiksni stroški, ki so se dramatično zvišali. Komisija mora tudi zagotoviti, da ustrezno deluje notranji trg tudi v takšnih situacijah. E, kmetje morajo imeti um, dobiček, ki pokriva stroške proizvodnje, tako da lahko še naprej izvajo svojo dejavnost. Srednje in dolgoročno um, bo verjetno še naprej uh, obstajala ta volatilnost cen. Uh, Eh, vendar si pričakujemo boljše delovanje dobavne verige in s tem tudi boljši položaj, okrepljeno pozicijo kmetov v tej dobavni verigi. Želimo predvsem v celotni Evropi, Evropski uniji eh, zagotoviti, da se ohrani proizvodnja mlika, to pa bo seveda tudi izziv, predvsem sedaj po izteku kvot. Evropska komisija bo morale izkoristiti tudi priložnost, eh, ki se ponuja z večjim povpraševanjem po svetu, 1,5 odstotka na leto do 2024, eh, tako se računa. Treba izkoristiti pri, to priložnost in proizvajalci mleka morajo investirati v infrastrukturo, da so bolj učinkoviti in bolj konkurenčni. Mi v kopi eh, predvsem. Eh, um, pričakujemo določeno fleksibilnost, kar zadeva uvidbo določenih um, dajatov, ki so predvidene v Evropski uniji. Um, torej, e, evropski trg je seveda povezan s svetovnim trgom in bolj smo izpostavljeni dogajanju na svetovnem trgu, kar še zvišuje to volatilnost cen. Um, zaradi te ekstremne cenovne volatilnosti um, um, zmanjševanje proizvodnje ni več ustrezno sredstvo na svetovnem trgu. Zaradi vedno večje konkurence na svetu je življensko pomembno, da Evropska unija še naprej ostane pomemben, ostaja pomemben akter na svetovnem trgu. Uh, Danes veljajo nekateri ukrepi, ki eh, ščitijo proizvajalce mleka v Evropi pred učinki te volatilnosti cen, vendar um, treba je predvsem tudi usposobiti kmete, da se bolje odzivajo na to. Eh, vse, kar eh, najboljše so rešitve, ki so ehm, prostovoljne narave zasebno skladiščenje mora biti bolj učinkovito. Um, in treba je predvsem tudi zvišati intervencijske eh, cene. Um, kaj ti to, kar velja sedaj, ni več ustrezno in ne pokriva stroškov eh, proizvajalcev v času krize razen tega um, potrebujemo bolj usmirjene ukrepe, tudi regionalne ukrepe, če so potrebni. Um, torej, treba si je ogledati predvsem, um, v katerem času, katere regije potrebujemo morebitno pomoč, potem nadomestilo za izvoz, tudi to je sredstvo. Um, tudi to bi se lahko financiralo iz krizne rezerve kar vendar bi to pomenilo, t, um, da bi se zmanjšale podpore za kmete. Ampak to bi eh, se lahko uporabilo samo v času krize. Vendar Evropska unija potrebuje dinamično orodje za nadomestila za izvoz, eh, ki bi jih uporabila, kadar je to potrebno. Torej, naprimer, eks, eh, kreditiranje izvoza, um, to bi lahko eh, tudi pomagalo ustvarjati nove trge, predvsem tudi um, v tistih delih sveta, kjer še nismo zastopani s svojimi proizvodi. Evropska unija potrebuje tudi več eh, sredstev za upravljanje trga. Um, to mu, vendar um, teh dodatnih sredstev ne smemo uporabiti na mesto varovalnih mrež. Varovalne mreže potrebujemo v Evropski uniji, da kmetje ne bodo opustili te dejavnosti. Vendar moramo pri tem delovati bolj usmirjeno. Um, torej, v nekaterih delih sveta imajo tudi bolj napredne rešitve. Naprimer v Novi Zelandiji, kjer ponujajo eh, pogodbe za dobavo mleka ali tudi združene države, kjer imajo tudi um, politiko zavarovanja za primer kriz. Ob volatilnosti, eh, na katero vplivajo zunanje dejavniki, mora Evropska unija predvsem zagotoviti delovanje dobavne verige. Proizvajalci mlika so najšipkejši člen in so izpostavljeni pritisku v času eh, turbulenc. Kupa kociga je za eh, popolno izvajanje eh, ukrepov iz eh, svežnja za mleko v Evropski uniji. Izvajanje še v zgodni fazi. Um, gre pa za kar nekaj novih ukrepov, vendar uh, um, izkušnje kažejo, da je svežen za mleko privedel do tega, da imamo več pogodb eh, za dobavo mleka in eh, da se je izboljšala tudi struktura organizacij proizvajalcev. In to je treba nadaljevati in če je potrebno, je to treba tudi še izboljšati. Razen tega potrebujemo pravilno delovanje ähm, die ähm, ähm, mlitschne Beriga. Ähm, Ker komisija mora predvsem storiti vse, da kaznuje um, prakso um, prodaje pod um, določenimi um, nivoji. Torej, um, države morajo delovati bolj odgovorno do proizvajalcev mlika. Na razen tega potrebujemo tudi transparentnost eh, te dobavne verige. To, eh, k temu bi lahko prispevala tudi skupina za opazovanje trga. Eh, tako da bi bolje razumeli, zakaj prihaja do teh turbulenc na trgu. Razen tega potrebuje EU jasno strategijo za spodbujanje uporabe, torej konzumiranje mleka. Eh, treba je zagotoviti ustrezno promoviranje mlečnih izdelkov in treba je tudi odpraviti prekomirna administrativna bremena. Moramo zagotoviti, da bo proizvodnja mleka in predelava v celotni Evropski uniji tudi eh, v prihodnje eh, ostala pomemben dejavnik eh, evropskega gospodarstva. Hvala eh, za vaše, vašo pozornost in veselim se vaših vprašanj. Bardzo dziękuję. Proszę. Hvala lepa. še enkrat želim opozoriti na to, da je predviden eh, čas za govor 10 minut. Po 9 minutah vam, vas bom opozoril na to, da morate počasi končati in po 10 minutah ga morate končati. Naslednja dobi besedo. Gospa Izabel Vilalba Sejvan iz Galicije. Um, z organizacije Via Campesina to je um, skupina za civilni dialog o tem. Hvala. Uh, najprej se želim uh, um, zahvaliti odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja za to, da lahko zastopam tu proizvajalce mleka in da nakladko spregovorimo o inštrumentih, ki so nam na razpolago najprej o svižnju za mleko. Uh, Najprej želim predvsem um, opozoriti na cilje tega svežnja in potem je treba prebjediti, ali so cilji bili doseženi ali pa so to instrumente, ki niso bili učinkoviti. Treba je najprej govoriti o okolju, v katerem je to nastalo. V globoki, času globoke krize 2009 je bil ta svežen sprijet s ciljem, da se ustvarijo instrumenti, ki bi preprečili preniske cene mleka in da bi preprečili krize in da bi ščitili in krepili najšipkejški člen v verigi in sicer proizvajalce mlika, pridelovalce mlika. Po drugi strani pa je bilo tudi ugotovljeno, da um, velika podjetja, prodaj, prodajna podjetja v vrednostni verigi imajo dominanten položaj, lahko so enostavno določali cene eh, za pridelovalce mlika. Um, um, treba je zagotoviti boljše plače in um, tudi uh, treba je zagotoviti stabilnost proizvodnih cen in treba je preprečiti, da ta sektor ne bi imel trajnostne prihodnosti. Um, to so torej pogoji pod katerimi je bil sprijet svežen za mleko, kako pa zgleda tri leta pozdneje. Najprej pri um, velikih verigah, tu se skoraj ni nič spremenilo. Trgovina na debilo je ostala nedotaknjena. Te se svežen za mleko ni eh, dotaknil. Tudi obveznost eh, sklepanja pogodb se je nanašala samo na proizvajalce. Torej, prevladujoč položaj eh, trgovin na debelo je nespremenjen v primerjavi z 2009. E, in tudi delovanje berige je podobno kot takrat. Nihče ni zares prisiljen, da upošteva tudi proizvodne stroške oziroma ni nobenih sankcij, sankcij, ki bi bile predvidene, če se ne. Uh, Eh, eh, torej ni sankcij, če eh, se prodaja mleko prepoceni. Torej ta svežen je bolj privatiziral politiko na področju mleka in izhajalo se je iz tega, da večina proizvajalcev pri tem sploh ni bila upoštevanih. Naprimer, zadruge niso zavezane sklepati pogodb ali se pogajati skupaj v združenih proizvajalcev. Opozoriti moramo na to, da mnoge države članice eh, so pobrale 90 eh, odstotkov mleka in če jih izključimo iz tega svežnja za mleko, potem to pomeni, da veliko eh, proizvajalcev, predelovalcev mleka ni zajetih s tem svežnjem komisija je 13. junija 2014 eh, predstavila ustrezno sporočilo, samo nekatere države, Španija, Nemčija in nekatere druge, so zares začele pogajanja o organizacijah proizvajalcev. V Španiji imamo sedem pro, organizacij proizvajalcev, ki so priznane na področju govedoreje. Vendar tu ta instrument ni eh, prinesel večje pogajalske moči za to organizacijo in tudi cene se niso spremenile. Kajti samo približno ena tretjina proizvodnje pokrivajo te organizacije. Torej, pogajalska moč eh, proizvajalcev se ni okrepila, še vedno so velike neravnovesja med eh, proizvajalci in multinacionalkami, kot so Lactalis in drugi in centri odločanja so pogosto na tisoče kilometrov oddaljeni od proizvodnja in tam se sprejemajo odločitve, ki veljajo za cel svet eh, in pri tem ne upoštevajo organizacije proizvajalcev, kar zadeva indikatorje, kazalnike pa naslednje. Uvedli smo eh, take kazalnike za te poklicne organizacije, vendar nam ni uspelo, da bi se industrija dejansko držala teh pogojev in zahtev, kajti še vedno ima industrija prevladujoč položaj, kar zadeva pogodbe. Um, Svežen za mleko je predvideval, da so te pogodbe lahko obvezne ali tudi prostovoljne. Torej prostovoljne ali um, zavezujoče, ampak na vsak način industrija narekuje, kakšne so. Če me prisilite, da podpišem pogodbo, ceno, ki je pod proizvodnimi stroški, je v bistvu v rokah industrije še en instrument prisile. Pogosto ne morem ohranjati svoje proizvodnje na ta način eh, oziroma nimam nobenih prednosti od tega. Ni obveznosti sklepanja pogodb med predelovalno industrijo in prodajo in to je torej prisilno sredstvo, ki ga uporabi predelovalna industrija za to, da nas eh, skoraj uniči. Naslednje izkušnje imamo s temi pogodbami. Um, problemi so različni, ampak lahko govorimo predvsem o izkrivljanju. Torej, imamo naprimer pogodbe, ki veljajo samo en mesec in um, standarde kakovosti, ki so daleč pod tem, kar je bilo prvotno dogovorjeno. Um, in tudi ni nikogar, ki bi posredoval v teh vprašanjih. Se pravi, to je res inštrument v rokah industrije. industrije. Situacija se je dramatično razvila. V mnogih državah članicah uh, so cene znašajo 30 centov, 83,9 odstotka je pokritih s pogodbami, torej če bi imeli več pogodb, vendar obenem pa cene, ki niti ne dosegajo 30 centov, nam ta instrument sploh ne koristi. E, torej, posledice za ceno uh, ima seveda tudi velika ponudba. Uh, svežen za mleko pa tu ne predvideva nobenega inštrumenta. Proizvodnja v Evropi in po vsem svetu, v Novi Zelandiji in ZDA se je povečala in tega sedaj ne moremo več. Um, um, odpraviti s povečanjem povpraševanja. Torej, če cene padejo pod proizvodne stroške, potem Eh, je tako, da bo pač padla proizvodnja, se zmanjšala samo, če bo šel proizvajalec v stečaj. Napovedi rasti so različne, od 2 do 5 odstotkov, ampak to je spet odvisno od regije. V nekaterih regijah se koncentrira proizvodnja, tam je veliko živali, v drugih delih pa eh, proizvodnja mleka izginja. Komisija tu ni izvedla evalvacije, eh, da bi ugotovila, kakšne posledice ima ta politik, politika za oddaljena območja in tudi kako to vpliva na zaposlovanje in socialni položaj na podeželju, mlično gospodarstvo. Eh, Eh, lahko tu igra pomembno vlogo in če bo izginilo, ne vemo, kakšne bodo posledice. Proizvodnjo je možno urejati, kot rečeno, samo če se ustavi proizvodnja in proizvajalec gre v stečaj, tako se lahko zmanjša. Intervencijski mehanizmi se ne uporabljajo v veliki meri, lahko pa bi bili uspešni. In razen tega je eh, proizvodnja koncentrirana v določenih območjih. To vodi do velikih težav, naprimer visoka vsebnost nitratov, potem odvisnost od nihan cen. Eh, lahko zahtevamo samo eh, večji nadzor trgov. Torej ne gre samo za nadzor proizvodnje, temveč tudi nadzor predelave. predelave. 90 odstotkov notrene, um, mleka ostane na notranjem trgu, um, kajti obstaja tudi problemi z laktozo, um, potem odpornost na antibiotike, acetoksini nastanejo v surovinah, naprimer v krmi za uh, krave mauznice in to e, potem vpliva tudi na zdravje, na splošno in zato pri nas uh, uporaba mleka bolj od, upada. Uh, treba pa je spodbuditi večjo porabo na domačem trgu, kajti tako bi se tudi povečala cena mleka in ne bi bili docela odvisni od eh, svetovnega trga, ker cene zelo nihajo. Najlepša hvala. Hvala tudi za to, da ste se držali časa. Gospod uh, Duncan. Uh, mogel dobi besedo proizvajalec mleka iz Združenega kraljestva. Torej, hvala lepa. Jaz eh, sem iz Cumbria eh, v eh, Združenem kraljestvu. E, imamo em, v glavnem em, torej travnike, pa tudi em, polja. Em, torej, Prvotno eh, je bilo tako, da smo imeli predvsem krave mauznice in to je tudi eh, bilo v mojem glavnem interesu. Eh, imel sem 240 krav, ampak potem sem importiral krave iz Evropske unije in s tem uvozil tudi okužbo z mikroplazmo in smo morali veliko krav zaklati. Ob koncu leta 2014 sem moral zaklati vse pisatelji, to je eno vse, kar rade. Ampak kljub temu sem se odločil, da bom spet začel s proizvodnjo mleka, kljub uh, posledicam te okužbe z mikoplazmo. Uh, dobil sem um, zelo dobro pogodbo z First Milk in dobavljam mleko Nestle. Um, ki eh, plačuje na osnovi sestavin mleka in ne eh, volumna obsega. In zato mi to omogoča tudi višji prihodek. <clears throat> in lahko tudi um, investiram. Um, 4,7, um, 0,4 centov dobim za vsak eh, um, 0,1 odstotek povečanja osebnosti eh, beljakovin v mleku in to pomeni, da lahko tudi sam nadziram uh, prihodke. Na osnovi te pogodnosti je bila pomembna tudi za banko, da je investirala v obnovitev staleža doma. Torej, mi smo sedaj uporabljali eh, alternativno pleme, eh, pasmo um, in razen tega kupujemo krave samo iz uh, čred uh, z zdravim uh, um, staležem. Um, na vsak način eh, bomo temu posvetili, posvečali prihodnost tudi v prihodnosti. Torej, brez podpore eh, kupcev mleka bi bilo težko dobiti kredite za naš obrat. Eh, svežen eh, spodbuja k obveznim pogodbam. V Združenem kraljestvu imamo prostovoljni kodeks ravnanja, ampak v regiji, kjer sem jaz, so nekateri predavalci v težkem položaju. Na začetku, ko je bil eh, razvoj na trgu ugoden, so dobivali dobre cene, ampak sedaj pa ne, ker ni teh obveznih pogodb. Torej, pogod z Nestlejem je se mi zdi dober zgled za to, da res dobiš tudi ustrezeno eh, no, plačo za investicije. Eh, če bo eh, če kmetje lahko zaupajo v eh, pošteno plačilo, potem eh, je seveda tudi lažje. Lahko proizvajam boljše mleko in zato dobim tudi eh, več denarja, s tem tudi izboljšujem dobrobit za živali. Torej, mislim, da je napačno, če se investira samo v povečanje proizvodnje, temveč treba je staviti predvsem tudi na kakovost. In na to je treba paziti v celotni dobavni verigi. Eh, vem, da so subvencije za kmetije tudi neke vrste varovalna mreža. Mislim, da je treba predvsem prevzeti večjo odgovornost, da morajo predelovalci in prodajalci prevzeti večjo, večjo odgovornost. Um, in tudi porabniki so v dobri situaciji, da izboljšajo življenje kmetom kajti um, s tem, ko se proda več mleka, je seveda tudi dobiček za kmeta večji. Eh, gre predvsem za kakovosten izdelek, eh, gre za sledljivost proizvodnje in gre tudi za upoštevanje okoljskih vidikov. Eh, in seveda tudi prodelovalci želijo izboljšati oglični odtis. In zato tudi na kmetiji se trudimo, da bi k temu prispevali. Vendar prodajalci podcenjujejo vlogo mleka. Eh, trenutno so cene 89, eh, 1,14 evrov za 2,2 litra mleka, če preračunamo. In to je seveda premalo za delo, ki ga je treba vložiti v proizvodno kakovostnega mleka. Eh, Mleko je super hrana, ima vitamine in druge osebnosti, eh, to eh, beljakovine, kalci, kali, vitamin B, B, B1, B2, B12, 90 odstotkov kalcija eh, v prehrani odraslih je iz mleka. Če bi 63 brstičnih ohrovtov, 11 obrokov špinače, ali veliko brokolija bi morali po, pojesti, da bi eh, dobili enako količino kalija, kot ga dobimo iz kozarca mlika. Torej, treba je predvsem povečati zaupanje in treba je predvsem zagotoviti, da bo mleko dobilo določeno znamko. Coca-Cola bi nam pri, lahko, pri tem bi lahko zgled. Evropejci radi kupujejo znamke in zelo zaupajo znamkam. To doda vrednost temeljnemu proizvodu torej multinacionalke bi bolj morale promovirati mleko kot dobrino za potrošnjo, naprimer tudi z večjo variacijo, eh, nizkomaščobnim mlekom eh, in eh, drugimi izdelki. Multinacionalke imajo veliko izkušenj z oblikovanjem znamk in eh, veliko več izkušenj kot eh, drugi, naprimer kmetje. Ich finde es unmöglich, wenn, wenn hier ein Wer ne mogoče oziroma nespremljivo se mi zdi, eh, da nek eh, predstavnik v Evropskem parlamentu kar naprej eh, promovira Nestle in pa Coca-Colo. Mi smo v Evropskem parlamentu, tukaj ne podpiramo podjetja Nestle in to se mi zdi povsem nespremljivo. No, to je bila zgolj pripomba, prosim, da naš gost nadaljuje. Ne, postopkovno vprašanje. Naj opozorim odbor, da ta proizvajalec e, e, zgolj e, podaja uris svoje situacije. Povedal je, kako se je obdržal na trgu. Pri tem je navedel ime podjetja.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 Eh, bo tudi večje zanimanje za ulaganje v proizvodnjo eh, mleka. Potrebno je zagotoviti tudi učinkovitost eh, dobavne verige, tako da bodo pridelovalci mleka dobili pravično ceno. To bo koristilo tako dobavni verigi, kakor tudi končnim potrošnikom recimo eh, sodelujemo eh, pri nadzorovanju izpustov toplogrednih plinov eh, in jih znižujemo z pomočjo bonusnih plačil, ki jih prejemamo z pomočjo dobavne verige. Mislim, eh, da sodelovanje proizvajalcev mleka, eh, kot ga spodbuja mlečni sveže, ni pravi odgovor za Združeno eh, kraljestvo, kajti mi nimamo kmetijskih zadrug oziroma organizacij proizvajalcev. Imamo velike kooperative, ampak te so zelo izpostavljene nihanju, nihanjem na trgu in zaradi tega težko eh, ostanejo konkurenčne. Poleg tega eh, velike eh, zadruge tudi niso uspele zagotoviti korektne cene za proizvajalce mleka. Zato je zelo težko prepričati kmetovalce iz Združenega kraljestva, da bi ponovno zaupali v sodelovanje. Zelo eh, zanimiva ideja je eh, pogodba A plus eh, B kot A plus B. Ta je podobna pogodbam, ki veljajo za trg sladkorne pese. S tem je bila zagotovljena višja cena za določeno količino svežega mleka. Mislim, da je moja pogodba eh, z eh, proizvajalcem zelo dober eh, primer za obstoj mlečnih kmetij. Mislim, da ni potrebnih nadaljnih posegov v trg mlečne proizvodnje.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 da ste le želeli osvetliti prednosti mlečnega sektorja in da niste delali eh, reklame za nikogar. Pilar bo sedaj dobila besedo, eh, prihaja iz Galicije v Španiji.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

bo gospa Ulo Alonso pripravila predstavitev. Gospod Des je prosil za besedo, a ga ni v dvorani. Ampak predsednik De Castro je tukaj. Eh, lahko vam dam besedo. Kot nekdani predsednik odbora situacijo najbrž zelo dobro poznate. Najlepša hvala. Z veseljem bom prisluhnil tudi izvedencem, ki bodo spregovorili v drugem delu naše današnje predstavitve. In upam sem, da bom spregovoril potem, ampak ker ste mi dali besedo sedaj. Prosim. Kaj prečonce, to je teraz jedna minuta in poži jedna minuta. E... Na eno minuto se omejite, prosim. No, torej bomo privrčevali čas z mojim prispevkom. Prisluhnil sem prvim eh, prispevkom naših eh, izvedencev in situacija se mi zdi razmeroma jasna. Smo v eh, težavnem obdobju, eh, težavnem predvsem za majhna eh, podjetja, ki težje preživijo v tej situaciji eh, z dolgotrajnimi nizkimi cenami mleka kasneje bodo eh, najbrž eh, izvedenci še eh, spregovorili o tem, ampak proizvodnja mleka naj bi se povečala za 5 odstotkov leta 2014, hkrati pa eh, popraševanje upada, poleg tega pa eh, se moramo soočiti tudi s posledicami ruskega embarga, zaradi česar je eh, izvoz eh, sira iz uh, Evropske unije v uh, Rusijo um, onemogočen in zaradi tega je izvaz na splošno precej uh, manjši. Jack Nicholson je v svojem poročilu zbral zaključke različnih razprav v Evropskem parlamentu in zaradi tega si moramo zastaviti vprašanje, kaj lahko predlaga Evropski parlament na področju ponudbe ne da bi pri tem eh, ponovno uvedel mlečne eh, kvote, ki naj bi prenehale veljati 31. marca 2015. Kolega Mišel Dantan je bil protagonist pri eh, reformi skupne kmetijske politike in je podal predlog, ki ni dosegel večine v svetu pa eh, tudi ne v komisiji, ampak eh, parlament je bil eh, avtor tega predloga. Črno na belem smo zapisali hipotezo, ki bi lahko predstavljala ustrezen odgovor na trenutno situacijo. Šlo je za odgovor eh, za na ekstremna uh, cenovna nihanja na trgu in ta nihanja so uh, vedno večja. Mislim, da uh, je potrebno razpravljati o teh predlogih. Sedaj bomo seveda počakali na dodatne predloge naših uh, strokovnjakov, ker sedaj uh, vse tehnične zadeve spet delujejo. Mislim, da je čas, da damo besedo.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 Sedaj pa dajem besedo gospe Uloj Alonso. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Dobar dan. Predstavljam evropsko regijo, ki je zelo pomembna eh, na področju proizvodnje mleka. Zaradi tega bi eh, vam eh, rada podala oris eh, mlečnega sektorja v tej regiji, namreč v Galiciji. Rada bi govorila o obdobju, ko je mlečni svežen še eh, bil v veljavi, poleg tega pa bi rada spregovorila tudi o določenih spremembah. Tukaj imate zemljevide Evrope in vidite lahko tudi Galicijo na severu eh, zahodu. Iberskega eh, polotoka, to je ena izmed regij Evrope z najvišjo proizvodnjo mleka. Poleg tega pa lahko tukaj vidite tudi informacije Eurostata, to je regija, ki proizvede največ mleka v eh, Španiji. Hkrati pa je to tudi regija, eh, ki ima najvišjo gostoto prebivalcev. Um, ehm, 56 odstotkov mlečnih proizvodov prihaja iz uh, Galicije in 38 odstotkov uh, mleka prihaja iz uh, Galicije. Mlečni uh, svežen v Galiciji določa uh, pogodbene odnose države članice uh, se odločajo, se lahko same odločijo o tem, ali bodo ta svežen uvedle ali ne. Krepi eh, pa pogajalski odnos med proizvajalci in pa eh, kupci mleka in skrbi za večjo ravnotežje in za večjo preglednost eh, v celotnem mlečnem sektorju. To je torej cilj uh, mlečnega svežnja. Mlečni eh, svežen eh, je cilj je v Galiciji dosegel, je zelo dober svežen, ki pa bi ga lahko še izboljšali. V Španiji potrebujemo pogodbo sklenitev pogodbe eh, za vzpostavitev eh, pogodbenih odnosov. Ta pogodba mora biti sklenjena vsaj za obdobje enega leta in eh, velja eh, zgolj za surovo mleko. V Španiji eh, je zatem urejena celotna mlečna veriga, tako eh, sektor proizvodnje, kakor tudi sektor predelave in pa sektor distribucije oziroma prodaje. V določenih drugih državah članicah je situacija nekoliko drugačna. Proizvajalski eh, oziroma sektor proizvajalcev v Galiciji ni enoten in eh, zato bomo morali na tem področju delati še naprej. Ravno tako pa je razdrobljen eh, tudi eh, sektor eh, predelave in pa prodaje. In ravno zaradi tega je eh, proizvodnja v Španiji tudi tako šipka. Pri tem eh, veliko oviro eh, predstavlja eh, tudi eh, obdobje veljavnosti pogodbe. Vsi členi eh, te verige so namreč vezani na minimalno veljavnost eh, pogodbe. Pomembno je zagotoviti manevrski prostor, kar ti proizvajalci se morajo pogajati o pogodbah z. Eh, predelovalci 35 odstotkov predelovalnih obratov ni opravilo eh, svojih eh, obvez in zaradi tega se je bilo potrebno ponovno pogajati o celotni pogodbi. Proizvajalec ima pravico da pogodbo prekliče, še preden se izteče eh, minimalna veljavnost eh, pogodbe in to vpliva eh, tudi na stabilnost pogodb. Cene mleka v Galiciji zato niso stabilne, kaj te ni mogoče skleniti dolgoročnih pogodb, ki bi bile tudi dobičkonosne mlečni svežen in eh, izvedba v Galiciji, to je naslednja točka. V Španiji imamo organizacijo INLAK, ampak v tej organizaciji ni eh, zastopan prodajni sektor. Mi pa menimo, da bi bilo najbolje, če bi se vsi deli verige sestali za skupno mizo. Zato menimo, da bi lahko Evropski organ za mlečni sektor igral zelo pomembno ulogo. Tako bi lahko bile sprejete odločitve za vsa eh, področja, tako za proizvodnjo, kakor za eh, predilavo, eh, pa tudi za prodajo. Pomembno je, da pri tem sodelujemo vsi menimo, eh, da ne gre zgolj za zagotovitev informacij na ravni držav članic, ampak tudi za zbiranje informacij po regijah. Galicija zato eh, predlaga, da bi objavili cene, eh, cene mleka in pa količine proizvodnje. Poleg tega. Uh, pa se je potrebno osredotočiti eh, tudi na proizvajalce in pa na predelevalno industrijo. Kot sem že dejala, eh, potrebujemo bolj strukturiran pristop. Številni deli eh, mlečnega sektorja niso ustrezno urejeni z zadeve postanejo zapletene, predvsem zaradi velikih količin mleka, ki končajo v zadrugah in zaradi tega potrebujemo boljše sodelovanje v eh, Galiciji. Vemo pa, da so proizvajalci najšipkejši člen verige in zaradi tega moramo okrepiti njihov položaj. Rekli smo že, da imajo proizvajalci pravico, da prekličajo pogodbo eh, še pred iztekom enega leta. To je potrebno spremeniti. In pa tudi to je eh, predlog, bi eh, morali prepovedati da bi proizvajalec bil eh, del organizacije proizvajalcev, ki se ne pogaja o cenah mleka z industrijo. Mlečna proizvodnja je zelo eh, dobro organizirana v Galiciji, ampak menimo, da bi lahko ta sektor še izboljšali in menimo, da bi to morali storiti sedaj, ko eh, se bodo iztekle mlečne kvote. Moji predhodniki so že opozorili tudi na druge mehanizme in sicer na neposredna plačila in pa plačila eh, za eh, razvoj podeželja. Tudi to so instrumenti, ki se uporabljajo tudi v mlečnem sektorju. Oprostite, preskočila sem stran.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 morali objaviti eh, volumen proizvodnje in pa tudi cene na regionalni ravni. Kot sem rekla, se mora proizvajalec eh, priključiti organizaciji proizvajalcev, ki eh, se pogaja o cenah eh, z. Eh, z predelovalno industrijo, poleg tega pa je potrebno poskrbeti, da mleko postane dejanski proizvod, ne pa le eh, člen eh, proizvodnje. Potrebno je skleniti najmanj eh, eno letne pogodbe, poleg tega je potrebno tudi znižati stroške proizvodnje. in tudi eh, stroške eh, krme, mlečni eh, proizvodi, pa morajo veljati tudi za enakopravne proizvode na trgu. Najlepša hvala sedaj pa vprašanje vodjem delegacij. Eh, ali želite besedo že sedaj ali šele po drugem delu predstavitve? Gospod Des, vi že sedaj. Potem vam kar takoj dajem besedo. Vodje dobite dve minuti, vsi ostali pa eno minuto. Gospod Des bi raje spregovoril kasneje, potem pa gospod Senra. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi rada opozorila na to, eh, da obstaja velika nevarnost v mlečnem sektorju. Gre za proizvodnjo in za zaposlovanje eh, na podeželskih območjih. Mlečni svežen je bil neuspeh in eh, to se je že pokazalo. Švica je recimo ukinila nadzorne mehanizme eh, v mlečnem sektorju in pokazalo se je, eh, da so s tem dosegli velik uspeh. Zato se bomo morali ukvarjati z vprašanjem, kako ravnati v prihodnosti. Ugotovimo, lahko, da eh, ko pa eh, Kodžega tukaj eh, govori o globalnih standardih in se želi prilagoditi globalnim standardom, ampak to ni logično, kajti potem ne bi potrebovali izvozne politike. Mi moramo ukrepiti notranji trg in še naprej moramo nadzorovati proizvodnjo. Le s tem bomo lahko poskrbeli za to, da bodo proizvajalci dobili pravično ceno za mleko. In svet mora za to poskrbeti. Poleg tega pa je potrebno postaviti pod vprašaj ukinitev nadzornih mehanizmov. Mislim, da je potrebno ponovno uvesti nadzorne mehanizme, ki skrbijo za to, da je mlečni sektor dinamičen in živahen in da lahko eh, ohranimo to proizvodnjo v Evropski uniji. Alternativa je namreč ukinitev zelo pomembnega sektorja v Evropski uniji v tem trenutku, ki ponuja tudi številne razvojne možnosti. O tem bomo še govorili. Gospod Hojsling. Ja, zelo presenečen sem, kako malo se govori o tem, da imamo težavo eh, z količino mleka na trgu in s tem se moramo soočiti. Mlečni svežen, moram odkrito povedati, eh, je bil obsojen na propad že na samem začetku. Če si samo ogledamo nesorazmerje med proizvajalci in pa drugimi partnerji, proizvajalci nimajo možnosti združevanja zato, da bi dejansko izkoristili možnosti, ki jih ponuja trg. In eh, predstavnik eh, Kope Kočege, eh, dolga leta ste govorili, da je liberalizacija, da liberalizacija predstavlja upanje za evropski trg. Želeli ste, da bi kvote ukunili že lansko leto. Sedaj pa ste prišli eh, sem in dejali, vse skupaj ne deluje, sedaj pa eh, naj spet pomagajo eh, davkoplačevalci. To se mi zdi, da gre nekoliko predaleč. Sedaj spet potrebujemo izvozna nadomestila, pravite. Torej je bila vaša politika liberalizacije um, neuspešna v preteklih letih, uh, tako kot politika Evropske komisije, s katero ste pridno sodelovali. No, prosim, bodite odkriti trg je potrebno ponovno uravnotežiti, s tem se strinjam, ampak eh, izvozna nadomestila eh, z denarjem eh, davkoplačevalcev, to je politika 70-ih let in mislim, da to ni ustrezno odgovor na trenutno mlečno krizo. Mislim, da bi morali ponovno eh, razmisliti o tem, eh, kakšne so meje eh, proizvodnje v Evropi, ne da bi pri tem ponovno uvajali mlečne kvote. Kako se osredotočiti na notranji trg, namesto da se osredotočamo na posameznike, kot je Putin ali pa na države, kot je Kitajska. S tem bi se morali ukvarjati z evropskim notranjim trgom. Ne pa, da pravite, da je rešitev eh, za mlečno proizvodnjo eh, v Rusiji ali pa na kitajskem. Pri tem nam je že spodletelo in zagotavo nam bo tudi v prihodnosti. Gospod Anju, gospod predsednik, najlepša hvala. Imam dve vprašanji. E, najprej e, za gospoda Mansela Raymonda. E, kako bi lahko. E, delovala uh, varnostna mreža. Eh, rad bi se upravičil Dankonu Monu uh, zato, ker uh, so ga tako grobo prekinili pri njegovi predstavitvi. Povedali ste zgolj resnico, povedali ste, kaj počnete, zato da bi vaša kmetija preživela in tisti, ki jih to moti, sploh ne bi smeli sodelovati pri tej seji. Pred tremi leti eh, vas je prizadela oziroma vašo kmetijo grozljiva bolezen. Mogoče bi lahko kaj več povedali o tem, sem tistim, ki jih to zanima. In zanima me tudi, ali eh, ste morali svojo kmetijo organizirati drugače, eh, potem, ko ste ponovno začeli z to dejavnostjo. Najlepša hvala. Sedaj pa še drugi poslanci, najprej gospa Herans Garcia. Za minuto. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kot eh, odgovorna za to poročilo v imenu skupine ELS imam vprašanje za gospo Ulo Alonso. Eh, govorili ste o organizacijah proizvajalcev. Zakaj? Je 30 odstotkov proizvajalcev uh, Zakaj 30 odstotkov proizvajalcev uh, ni povezanih v te uh, organizacije? Uh, kateri je razlog za to? Kakšno je vaše mnenje? To je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa se nanaša na eh, mlečne kvote, ki se bodo kmalo iztekle. Zaradi tega potrebujemo razpravo na to temo in eh, rada bi imela eh, razpravo z proizvajalci. In zanima me, kako bo izgledal mlečni sektor v prihodnosti. Ali bomo imeli politiko na državni ravni? Mislim, da bi vas lahko kar nekaj odgovorila na to vprašanje. Predsednik žal ni vključil mikrofona. Naslednji govorec, prosim. Najlepša hvala. V Evropskem parlamentu sem že sodeloval pri dveh delavnicah na temo uh, proizvodnje mleka in to je sedaj že tretja predstavitev, pri kateri sodelujem. Vedno znova se govori o krizi in uh, o tem, uh, da proizvajalci eh, nimajo ustreznega položaja v eh, celotni mlečni verigi. Mislim, da ne smemo lagati in da ne smemo eh, predstavljati situacije, kot da bi na njo gledali z rožnatimi eh, očali. Potrebno je posvetiti poskrbeti za ustrezno povezavo med proizvajalci in eh, pa predelovalno industrijo. Očitno Evropska komisija ni povsem pravilno razumela, kako deluje ta odnos. Eh. Torej, eh, to je bila medvedja usluga za portugalsko odločitev, ki, jih, ki jo je sprejela Evropska komisija. Kot je dejal eh, že eh, predhodnik, eh, je potrebno združenje proizvajalcev vključiti v celotno verigo. Potrebno pa je poskrbeti tudi za boljše ozaveščanje. V nasprotnem primeru bodo proizvajalci zmeraj v zapostavljenem položaju. Najlepša hvala, gospa Ribeiro. Hvala lepa, gospod predsednik. Vsi zelo dobro vemo, da bomo 1. aprila imeli problem zaradi ukinitve mlečnih kvot. Zaradi ruskega embarga in zaradi manjšega popraševanja na kitajskem pa imamo še dodatne probleme. Kako se na to odzvati? Predstavljena sta bila dva nasprotojoča si pristopa. Eh, prvi se je osredotočil na izvoz z novimi mednarodnimi eh, pogodbami drugi pristop eh, pa govori o notranjem trgu. Recimo o novi uredbi za eh, razdelitev mleka v šolah. Ampak eh, sprejeti moramo odločitev, če se bomo osredotočili na notranji trg, potem bo vse skupaj spet povezano z demografskimi spremembami ki bodo ta razvoj postavile pod vprašaj. V Evropski uniji bi morali spregovoriti o tem, kako nadzorovati obseg proizvodnje in pa cene eh, mleka. Kaj eh, pa eh, kvalitativni in kvantitativni pogoji, kateri Katere ukrepe predlagate, da bi pomagali proizvajalcem? Gospod Bogovič. Hvala za besedo. Eh, danes je dorečeno, mlečne kvote so bile uvedene in sedaj je z njimi potrebno živeti. Eh, vsi pa spoznavamo tudi to dejstvo, da so danes razmere predvsem drugačne kot takrat, ko so bile narejene predpostavke za ukinitev mlečnih kvot. Zato mislim, da je ta razprava nujno potrebna in da predvidimo čim več posledic in da se tudi pripravimo z ukrepi na, na te posledice. Sam podpiram tiste, ki ste govorili o teh dolgoročnih povezavah, ki morajo steči med proizvajalci in pa med predlovalno industrijo, kajti v nasprotnem primeru se nam bo zgodilo to, da bo mlečna proizvodna samo še na tistih rdečih območjih, ki jih je kolegica iz Španije prej predstavila. Prihajam iz Slovenije, kjer so pogoji bistveno težji in trdno sem prepričan, da vekolikor ne bomo odreagirali na nastale razmere, se nam bodo v območjih z težjimi predlovalnimi pogojami in pa v območjih, kjer imajo lasništvo nad predlovalno industrijo multinacionalke od drugot mlečno proizvodilo kilno. To se nam ne sme zgoditi. Well, I think. mesdames, messieurs, la fin des quotas Konec mlečnih kvot pomeni ideološko zmago in zmago špekulatorjev v Bruslju. Slišali smo, da bi ukinili mlečne kvote že leta 2000. Leta 2008 in 2009 je prišlo do bolj znatnih analiz in sicer so ocenili sorovine v državah v sponu. Danes vidimo, kakšna je geopolitična in gospodarska situacija. Tako da moramo sedanjo politiko storiti vse, kar lahko, da bi zagotovili varnost za sodržavljane in podprli kmetijstvo. Evropska komisija je želela ukiniti določen uvoz in temu smo nasprotovali. Zakaj ne bi danes storili enako? Zakaj ne bi ohranili mlečne kvote? Zato, da bi pomagali evropskemu prebivalstvu. Bardzo dziękuję pan poseł. Hvala lepa. Gospod Vazon. Ja, gospod predsednik, nekateri so zagovarjali konec mlečnih kvot. Češ naj bi bil trg v dobrem stanju in da imamo minimalno tveganje glede kriz. Ampak tu niso upoštevali poslabšanje mednarodnih odnosov in ruski embargo. Tu vidimo, da to ni nikogar motilo, ampak konec mlečnih kvot je sedaj slabo vplivalo na ta poklic. V Franciji smo izgubili 40 odstotkov mlečnih kmetij. Kako rešiti majhne proizvajalce? Treba se je združiti. Poznate ta pojem koncentracije, poznate industrijske strukture. V moji regiji je ravno tako. V Avon naj bi združili 2000 živali in to je zelo veliko. Gospod predsednik, kako bo sedaj z mlečnimi kmetijami? Ali bodo izginile zlasti v regijah, kjer je več težav, bolj oddaljenih regijah? Mislim, da bi za konec povedal še nekaj. Potrebujemo večjo suverenost na nacionalni ravni, zlasti področju živil v Franciji. To je rešitev. Potrebujemo francosko kmetijsko politiko.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 predsednik, mislim, da je situacija v različnih državah zelo različna. V nekaterih ta svežen za mleko dobro deluje, v nekaterih državah pa ne. Situacija v Združenem kraljestvu mogoče ni, ni tako slaba, smo slišali in mogoče nam bi to lahko bil zgled za reševanje določenih vprašanj, vendar v drugih državah, naprimer v baljskih državah, zgleda drugače če ne bi imeli odločitve o nadomestilih, sploh ne bi imeli več tega sektorja proizvodnje mleka. Več je bilo poskusov um, um, za reševanje strani komisije in tudi drugih inštitucij, vendar se položaj samo še slabša. In sicer zato, ker so se um, torej za 30 odstotkov so padla, padle cene goriva in zato se potem sprašujemo, zakaj cene v um, trgovinah eh, ne padajo. Hvala lepa. Kaj smo videli? Da imamo hude težave v sodelovanju s pridelovalci zaradi narave pogodb ali zaradi cen. Ampak kaj sem želel vprašati? Ali ne menite to, da je Združenje organizacij proizvajalk neka rešitev, kaj te vpliva lahko tudi na obrate in lahko imamo nove verige proizvodnje, tako lahko postanejo neodvisni pri tem scenariju. Čeprav razumem, je težava prav v tem in to je lahko rešitev. Hvala. Hvala lepa. Gospod Bove. Gospod predsednik, Pred dvemi leti je naša skupina glasovala proti mlečnemu svežnju tu v Evropskem parlamentu, kajti tisti, ki so to, kar se je zgodilo danes, je bilo predvidljivo. Zakaj je bilo predvidljivo? Zaradi oblikovanja pogod, zaradi cen, tu ni bilo nobenih jamstv in zaradi sestarilosti. Potem drugi element, nič ni bilo storjeno, zato da bi nadzorovali količino. Tu ni nobene povezave med cenami in količino proizvodnje. Kar pomeni, da smo prišli do krizne situacije aprila in vsi to vedo. Tretji element. Današnji kazalniki za krizo so zelo nejasni. Tu imamo zelo veliko zamudo, tudi če govorimo o mednarodnih kazalnikih. Ostal bom pri tem, pri ugotovitvah. Najprej prvo, opredeliti moramo, kaj je krizna situacija, drugič, opredeliti moramo metodo oblikovanja kazalnikov pri preglednosti in cenah, tretjič, kako postaviti pod vprašaj upravljanje s količinami in cenami. Če danes tega ne bomo storili, če bo ta dokument iz parlamenta ostavljen na papirju, če to ne bo konkreten projekt komisije, bo to še enkrat ostala le prazna razprava in na koncu bodo nekateri res trpeli zaradi posledic. Gospod Vigas. No Hvala lepa. Še vedno menimo, da bi morali ohraniti sistem kvot. To odločitev smo sprijeli že dolgo tega. Pred nekaj meseci so oprostili nekoga, ki naj bi moral sedeti v zaporu 37 let. No in tu vidimo, da s kvotami ne bomo rešili vsega v tem sektorju, ampak to bo zelo pomembno, tudi če govorimo o pravicah do proizvodnje v državah, članicah in regijah. Brez kvot bo obveljal zakon najmočnejšega. Cene se bodo znižale in le najbolj konkurenčni proizvajalci bodo preživeli. Recimo na portugalskem bodo majhni proizvajalci le stežka lahko še naprej proizvajali. To parlamentu smo spisali pisno izjavo. Lahko bi imeli še več podpisnikov v prihodnjih dneh. Na koncu bi še nekaj vprašal. Ali je ta mlični svežen korak nazaj v zgodovini? Kaj te? Imeli smo varnostna tveganja še pred kvotami. Tveganja so obstajala in zato smo sploh imeli kvote. Merci, Hvala, predsednik štiri komentarje bi imel. Najprej, ali komisija meni, da smo na predvečeru velike krize ali se ni treba razborjati. V moji regiji smo videli, da naj bi imeli mleko za 25 centov od januarja v moji regiji. Potem izvoz. Kako je s konkurenco na trgu najslabših držav? Treba je uskladiti politiko razvoja s kmetijsko politiko in to ni spremljivo. Tretjič vidimo, da potrebujemo učinkovito realizacijo proizvajalcev. Včasih imamo javni urad, ki določa cene, tak primer že poznamo, mogoče bi morale za to poskrbeti evropske institucije, mogoče bi morale skrbeti za nadzor trga kot policisti na trgu ali pa ne, ali pa to prepustimo industrijam. Seveda to ni učinkovito. To smo videli četrtič, bolj nasplošno gledano, Vsi veliki svetovni kmetijski akteri bodo sedaj povezali pomoči. Mi smo edini, ki tega ne bomo sredi, ne bomo podprli proizvajalcev in s tem bodo v nevarnosti. Odkar smo razvezali pomoči, je bilo več kriz. To je ugotovitev, ali bomo končno spremenili zorni kod gleda na to situacijo. Hvala. Gospa Petil. Hvala lepo, gospodine. Hvala, gospod predsednik. Na začetku bi obžalovala, ker danes nismo mogli slišati predstavnike proizvajalcev mleka iz nobene nove države članice. To bi bilo zelo zanimivo, slišati tudi njihove izkušnje in da bi videli, da imamo hude težave pri proizvajanju mlečnega svežnja tudi v teh novih državah. Kaj je slabo v tem novem mlečnem svežnju? To, da bi povezali velike in majhne, kajti proizvodnja mleka ni tekma, ki bi jo igrali pod tržnimi pogoji in povezave z intenzivno proizvodnjo. Naši proizvajalci mlika na Hrvaškem niso solasniki ali pa delničarji v industriji, tako kot je to recimo v starih državah EU, 15 državah. Tako da bi na kratko omenila situacijo pri nas doma na Hrvaškem. Na nacionalni ravni nimamo dovolj mleka, ga ne proizvajamo dovolj, ampak Kljub temu nimamo zadostnih cen, ker uvažamo mleko iz držav članic, tam pa imajo nacionalne ukrepe. Gospoda Raymonda bi nekaj vprašala. Ali bi lahko na ravni Evropske unije predlagali kaj v kopa kot žeki? Mogoče bi lahko imeli nek kodeks, ki bi bil učinkovit, zato da bi majhni pridelovalci, kot recimo na Hrvaškem, bili zaščiteni kajti včasih imamo pridelovalce, ki imajo nižje cene, ker jih podpirajo nacionalni proračuni. Kakovost pa je slabša in potem to tudi poveča konkurenco za manjše proizvajalce. Pan posel Andriju. Gospod Andriju, ampak le 50 sekund. Ja, vprašanje imam za strokovnjake tu. Glede tega, kar je rekel gospod Arabela. Omenjal je razvezava pomoči in porazdelitev tudi bolj ranljivih regijah. Seveda imamo skladišča tudi v bolj ranljivih regijah, kjer je več težav. Gospode Kanstro je omenjal mehanizme glede kriz na trgo. Glede to, kar smo slišali, me zanima, kako je s kontracikličnimi vidiki in ukrepi te situacije. Potem pa vračanje na skladiščenje na višji ravni, z mehanizmi upravljanja količin. Rad bi, da natančneje odgovorite na to vprašanje in potem me zanima tudi, če bi mogoče morali analizirati in oceniti tudi ameriške zakone, da bi našli tudi primerne in ustrezne rešitve za našo situacijo. Hvala lepa. Direktor Pet minut imate. Potem pa boste dobili besedo tudi v drugem krogu razprave. Gospod Korte, prosim. Hvala predsedojuči, hvala za to priložnost, da lahko na kratko spregovorim tu in da se odzovem na te predstavitve. Kaj ti ta obravnava je zelo zanimiva in prihaja v pravem času. Pozdravljam sploh to, da imamo razpravo. Na začetku bi rad rekel, da se komisija res zaveda tega dejstva in situacije v mlečnem sektorju, stvari se pravzaprav spreminjajo. Tako da je to pravi in primeren trenutek za to razpravo, da slišimo vse stališče strokovnjakov. Stvari se spreminjajo. Zakaj se stvari spreminjajo? Kaj ti po 30 letih kvotih ne bo več. Ta odločitev o ukinitvi kvot je bila sprejeta leta 2003 in to je bilo potem potrjeno z drugimi reformami. Sicer pa nismo predvideli nečesa in prvi bom to priznal nismo vedeli, da bomo leta 2004, 2014 imeli velik upad cen. To nas je presenetilo v komisiji. Nismo vedeli. In če bi povezali, oboj bi bilo bolje, tega nismo povezali. Imeli smo krizo v mlečnem sektorju tudi zaradi kvot. Spomnim se leta 2009. Številni govorci tu so to omenili. Torej, kvotni sistem ni bil dober sistem, še vseeno smo imeli nihanje cen. Tako kot gospod Nikolson se strinjam s tem, kar je rekel. Seveda je zaskrbljujoče to, da po aprilu ne bo več kvot in da se bodo cene nižale. To moram priznati, to je zaskrbljujoče. Po naših ocenah so se cene znižale za 35 cen, centov, ne oprostite, 40 centov. Iz 40 centov je šlo to na 34 centov decembra. Predvsem zaradi spremenjajoče se situacije na svetovnem trgu, kot smo slišali, in tudi zato, ker imamo pet odstotno povečano proizvodnjo v Evropski uniji. Vse to je bilo potem tudi okrepljeno z ruskim embargom. To nam seveda ne pomaga. No, to je ozadje, ampak poleg tega bi omenil še nekaj in strinjal bi se z nekaterimi govorci. Dolgoročni vidiki so zelo dobri, mlečnem sektorju Evropske unije. To ni le mnenje strokovnjaka Evropske komisije, ampak tudi FAO, Svetovne banke in številnih drugih. Mlečni svežen sedaj. Odgovoril bi na to, kar je povedal gospod Nikolsons. To so bile zelo dobre vodne pripombe. Kaj bomo storili? Kaj bi bilo dobro storiti? Obravnavali bomo krizo. Kaj storiti? Mlečni svežen naj bi prinesel odgovore. Na spremenjajočo se situacijo in glede večje izpostavljenosti proizvajalcev glede na nihanje na trgu. Imeli naj bi manj zakonodaje, večje nihanje, tudi več svobode za podjetja, ki lahko sprejema odločitev. Ali je to delovalo? Mislim, da je poročilo jasno pokazalo, da nismo zelo zadovoljni s tem, kar je bilo postorjeno v mlečnem svežnju. Imate številke pred seboj? Gospa Hran se Sančez je to omenila. Ja, tudi mene to zanima. Zanima me in strokovnjaka, proizvajalce na terenu. Zakaj se je to slabo izvajalo v praksi? Kaj vidimo recimo? Kakšne so cene v mlečnem sektorju? Bile so precej visoke do nedavnega. Mogoče bi se morali bolje organizirati, tako da bi bili močni v tej verigi in to doslej ni bilo dovolj močno. Ampak potreba pa obstaja, bolj kot kdajkoli prej. Navezal bi se tudi na to, kar je povedal komisar večkrat, ključno eh, z izjavo včeraj na svetu ministro. Seveda je ključni odgovor ta, da morajo biti proizvajalci močnejši v tej verigi, ne le preko mlečnega svežnja, ampak tudi preko pobude ponujanja živil in preko drugih pobud. Seveda bomo nadaljevali s temi pobudami. Potem na kratko še dvoje, kar počnemo, to bi omenil, kako koristno je recimo imeti opazovalnico za trg mleka. Tudi za nas tesno sodelujemo tudi s trgovci, s proizvajalci v tej novi organizaciji, zato da imamo na voljo najboljše možne podatke o razvoju dogodkov danes in jutri. Tako da res ulagamo v to, da bi imeli najboljše možne informacije, zato da bi obveščali podjetja, kako sprejemati odločitve. In na koncu še nekaj, kar je bilo omenjeno, imamo tudi neposredna plačila, ki seveda obstajajo tudi za mlečni sektor, vključno z vezano podporo. To je prostovoljna vezana podpora, je predvidena. Na kratko se bomo vrnili nazaj to s celotnim pregledom tega, kako so države izvajale ta sistem neposredne pomoči. Videli boste, da imamo 18 od 28 držav članskih, ki izvajajo prostovoljno vezano podporo s top-upom. In na koncu še nekaj, zato imamo tudi sredstva v programu za podeželski razvoj, da bi pomagali kmetom. Kajti vemo, da je ta stopnja sedaj zelo problematična. Hvala. Hvala lepa. Ne pozabite na to, da smo imeli sistem kvot in krizo ob enem. In vsi smo vedeli, da bodo kvote ukinjene, In sedaj moramo razmišljati o tem, kako okrepiti celotno prehrambeno verigo, s katerimi instrumenti. Sedaj imamo dve minuti za strokovnjake, gospod Rojman, dve minuti, nič več. Hvala, predsedujoči. Hitor odgovor. Kolegici zadaj, kako je kreditnim zavarovanjem. Nikoli nisem prosil za povračila pri izvozu. Rekel sem, da ne bi prišlo tega le res nujnih ukrepih. Ampak sedaj želimo imeti nekaj podobnega, kot imajo ZDA, kjer dajejo zavarovanja pri posojilih. Kajti sedaj živimo v zelo negotovem svetu in verjetno želijo nekatere države kupovati izdelke, podjetja pa se bojijo nekaterih območij in potrebujejo politično podporo pri spodbujanju določenih zavarovanj pri posojilih, tako da lahko podjetja sploh začnejo delovati na novih trgih v novih državah. O tem govorimo. Gre le za to, da se mora trg premikati naprej. Zaenkrat ne podpiramo povračil pri izvozu, ampak sedaj moramo to obravnavati tudi v kopa kot žeki. Potem predsedujoči to, kar ste omenjali glede kvot. 30 let smo živeli s kvotami. Sedaj potrebujemo raznoliko industrijo s profitom, tako da bi še naprej. Popraševanje obstaja, priložnosti bodo obstajale, imeli smo krizo tudi v preteklem sistemu, ki je obstaja 30 let, videli smo hude krize leta recimo 2009-2012 in tudi nekaj let prej. Torej, mlečne kvote niso odgovor za vse težave. Imamo tudi druge priložnosti, ki jih moramo izkoristiti. Tako da se moramo odločiti, ali bomo želeli imeti sistem sredstvi ali bomo imeli sistem, ki bo rasta. Če želimo naložbo v mlečnem sektorju, potrebujemo industrijo, ki bo rasla. Ne bomo imeli naložb v mlečnem sektorju, če bo to industrija, ki stagnira. Potrebujemo pa dobre vzvode za to. In rekel bi tudi, da smo v zadnjih 12 mesecih videli pet odstotno povečano proizvodnjo mleka v Evropi. Ruski embargo je seveda vpliva na 2 odstotka od teh 5 odstotkov. Tako da imamo težave, ki bomo morali rešiti. Hvala. Hvala. Gospa Vilaba, zaidem sedaj, prosim. Vale. Bueno, en primer lugar, eh, está claro que... Ja, najprej lahko rečem, da je jasno, da so cene pod cenami proizvodnje mleka, ampak to je slaba pot. Kako bi se zavarovali pred tem? Mislim, da moramo to upoštevati potrošniške zahteve, recimo, da bi ohranili obrate v vseh regijah, tako da bi ti delali vzdržno. Tudi imamo velike količine, ki se proizvajajo, potem imamo benem tudi uvoz, potem imamo na voljo tudi javna sredstva za poplačila, se to znatno vpliva tudi na tretje države in to ni vzdržno. No, odprava nadzora pri proizvodnji mora biti revidirana. Hude težave imamo tudi s količinami. Če si pogledamo, kako to vpliva na cene, potem lahko vidimo, da imamo tu na tisoče manjših obratov, ki izginjajo vse posod. Tako da moramo poskrbeti, da bodo delež naprej. Vzdržno, posod. Preučiti moramo tudi intenzivne sisteme, kajti včasih imamo težave na področju intenzivnega kmetovanja, tu imamo tudi dioksine, ki so v mleku, težave povezne z javnim zdravjem, slišali smo, da je bilo več kot 25 tisoč žrtev vsako leto zaradi odpornosti na antibiotike. To je bilo poudarjeno tudi v luči omenjenih vprašanj, recimo odpornosti na laktozo zaradi različnih alergij in drugega. Ja, sveda moramo govoriti o kakovosti mleka, kajti tu govorimo o hrani, živilih, nekateri so omenjali tudi delovna mesta, zemlišče. ne bi smeli imeti nizke cene v velikih vrigah dobave. Hvala. Pan, pan Maugin, bardzo proszę. Hvala lepa, gospod Mon. Hello, um, Stewart's question. Ja, hvala. Glede vprašanja, kaj se je zgodilo meni kot kmetu, sam sem trpel okužbo mikroplazme na moji kmetiji in vse krave so bile okužene. če bo, se bo to razširilo v druge države, se ne boste tu pogovarjali o tem, kaj storiti z dodatnim mlekom, ampak se boste sprašali o tem, kaj, kje sploh dobiti mleko. Kajti, kot smo slišali, imamo tu tudi rabo antibiotikov in to vpliva na mleko. Seveda ne bi želel nikomor to, kar se meni zgodilo v zadnjih dveh letih. To je grozno, da umre polovica črede. To res ni lepo. Sem zelo srečen, ker imam pogodbo s kupcem mleka. Plačali mi bodo koliko boljša cena, če bom proizvedel to, kar želijo imeti. Ena izmed poslank je bila zelo razburjena, ker sem omenjal imi blagovne znamke. Ampak tako je vedno pri neko. Otroci včasih pijejo pijače, ne bi pogledali znamko, ampak potrebujemo boljše znamke mleka in mlečnih proizvodov Evropske unije. To je zelo pomembno tudi v šolah. In seveda mora biti biovarnost veliko bolj pomembna in jasna tako da bi to spodbujali tudi preko proizvajalca do vse do končnega uporabnika. Da ne bi pozabili na to, zanemarili te težave in ali bomo to rešili, ne. Res moramo rešiti vse to. Bardzo dziękuję. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnja na seznamu, gospa Uloa. Druge strokovnjake prosim, da se pripravijo. Profesor Ludvik Toysen bo prvi, zelo kmalo boste spregovorili, sedaj pa dve minuti za zadnjo strokovnjakinjo v tem krogu razprave. Hvala. Kaj sem želela reči? Kot uradnica, ki je na regionalni ravni odgovorna za mlečno politiko v Galiciji, ja, to sem omenila že prej zlasti ta upad cen zaradi pomankanja intervencije iz državne ravni, to smo pozili v Galici in druge v Španiji, na Iberijskem polotoku in pravzaprav posod po Evropi je bilo to prisotno. Cene mleka res nihajo zaradi vseh teh dogodkov in vse je močno odvisno tudi od zunanih dejavnikov in svetovnega tržišča. In prav zato se moramo odzvati. Intervencijske cene se morajo povečati, poleg tega pa moramo zagotoviti tudi to, da bo mlečni svežen močnejši, da imamo boljše ukrepe, zato da bomo poskrbeli za to, da so vse vezi v verigi uravnotežene. Ne moramo imeti neuravnoteženih vezi, kot to, kar imamo danes. Kot smo rekli prej, v Španiji imamo obvezne pogodbe, kupujejo za leto naprej, seveda to velja tudi za sorovo mleko, kot to piše v redbi skupnosti in želimo razširiti to ne le na surovo, ampak tudi predelano mleko, vse do distribucije. In na tak način bomo lahko ukrepili različne člene v te verigi, kajti proizvajalci so sedaj najšipkejši člen te verigi, odvisni so od vseh drugih dejavnikov, od industrije, od odnosov z distributeri in drugim. To pa zato, ker nimamo pogodb celotni verigi proizvodnje mleka, toliko je proizvajalcev, ki nimajo pravic. Imajo pravico do dolgoročnih pogod, imajo pravico do neke stabilnosti, ampak pravzaprav je vse odvisno od industrije in ta nas zavira. To sedaj želimo razširiti do distribucije, tako da imamo pogodbe za mleko, ne le za surovo mleko, ampak za vse vrste mleka. Glede neposredne pomoči bi rekli, da če pomislimo na regijo kot je Galicija, potem lahko vidno bil sistem kot dober, to nam je pomagalo pri prestrukturiranju obratov, ta sistem ni bil slab sam po sebi, ampak potrebujemo podporo tudi v obliki neposredne pomoči, zato da bi poskrbeli za to, da lahko v glici sprejemo prave ukrepe, kajti imamo kar nekaj rnljivih obratov, imamo rnljive regije in območja in treba poskrbeti za to, da imajo še vedno dobiček, da zagovarjajo tudi svoj dobiček in drugo. K temu pozivamo. Hvala lepa, hvala vsem strokovnjakom pri prvem krogu razprave. Hvala za odlične prispevke. Res mi je žal, ker sem bil tako strog glede časa, ampak to je moja vloga. In sedaj se bomo tu za predsedniško mizo presedli. No, v mestnem času pa bi povedal še nekaj. Poročilo gospoda Dofmansa Ampak ne le njegovo poročilo, tudi moje poročilo o majhnih in srednji velikih obratih je pokazalo, da potrebujemo pri majhni proizvodnji nekaj ukrepov, potrebujemo nekaj sredstev za majhne obrate, pa tudi za tiste, ki so v goratih območjih, ki so v bolj rnljivih položajih. Tem je treba pomagati finančno gledano. Potem, če govorimo o enotnem notranjem trgu, potem mogoče ne počnemo dovolj, da bi spodbujali potrošnjo mleka in mlečnih izdelkov. V številnih državah ne uporabljamo dovolj mleka in mlečnih izdelkov, ne kolikor bi se dalo. Dobro, toliko s tem sem zapolnil to časovno vrzel, sedaj pa začenjamo z drugo temo. Tu gre za napovedi prihodnosti v mlečnem sektorju. Najprej bo na vrsti profesor Ludvik Toifsen iz univerze v Göttingenu v Nemčiji. No, deset minut ni dovolj za akademika, ampak kakšno so pravila? Prosim, da se držite vašega časa. Deset minut imate. Prosim. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala, gospod predsednik. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. gospod predsednik, gospe in gospodje, prosili ste me, da povem nekaj o nekaterih točkah in sicer glede možnih scenarijev pa ukonitvi kvot, možnosti dostopa do kreditov, prihodnost proizvodnje mleka v območjih z omejenimi možnostmi in upravljanje s krizo. Kar zadeva scenarij po kvotri, mislim, da so dolgoročni izgledi za trg mleka ne glede e, na sedanje cene dobri, kajti gonilni sili razvoja trga, kot so rast e, prebivalstva in tako naprej, to bo poskrbelo za rast trga mleka. Za perspektivna podjetja eh, tudi v preteklosti ni bilo težko dobiti posojila za financiranje, sva, financiranje svojih kmetij. Da je situacija trenutno težka, na to so nekateri že opozorili. Razlogov je več. Gre za dobro preskrbo kmetijskih trgov, potem tudi za državno gospodarsko rast v vzhodni Aziji, težka Eh, gospodarska situacija v nekaterih delih Evrope, ruska kriza in razširitev proizvodnje v Evropi. V Evropi ugotavljamo, da predvsem v tistih državah, kjer um, um, niso izkoriščali kvot, so to nadomestili, nadoknadili v zadnjih eh, letih in mesecih in so povečali proizvodnjo. Pa tudi druge države so proizvodnjo povečali v zadnjem letu, tako da je na trgu velika ponudba. Za kmetijske trge velja ne samo za mlečni trg, da majhne spremembe količin vodijo do velikih nihanj cen, kajti eh, ponudba in povpraševanje se odzivata zelo neelastično. Kmetijske cene in s tem tudi cene mleka so zato zelo spremenljive, spremenljive volatilne in nihajo močno navzgor in navzdol. Pri Trgu mleka je otežujoče še to, da od celotne proizvodnje samo 7 odstotkov se izvaža, tako da so mednarodni trgi razmeroma uh, majhni. Torej, volatilnost um, cen mleka bo ostala visoka tudi še v prihodnosti. To je povezano tudi z odpravo, oziroma ni od, povezano z odpravo kvot, eh, temveč to je nas splošen pojav, ki je značilen za kmetijske trge. Izvoz v države izven EU je ukrep, ki je povezan z možnostmi in tveganji. Vidim torej na po eni strani možnosti, šanse, kaj ti po svetu eh, raste povpraševanje po kakovostnih mlečnih izdelkih in ti izdelki bodo tudi v prihodne prihajali eh, tudi iz Evropske unije. In razen tega je to edina pot, da se prepriči, da bi kratkoročno velik del proizvajalcev mleka moral ukiniti svojo dejavnost, kajti eh, potrebujemo izvoz. Proizvajamo več mleka, kot ga sami porabimo. Seveda pa so tudi tveganja izvoza. To je volatilnost sin menjalni tečaj eh, ne tarifarne ovire in na primer politika embarga ali embargo, s katerim, katero se soočamo tudi sedaj. Eh, volatilne cene so velik problem za proizvajalce v območjih z omejenimi možnostmi, vendar sem mnenja, da splošna politika ni prava pot za stabilizacijo proizvodnje mleka v teh območjih slab, eh, torej, eh, kajti stroški so tam toliko višji v primerjavi z ugodnimi ligami, da bo težko obdržati proizvodno tam. Temveč za tako območje je treba preveriti, ali ne bi bilo boljših postopkov proizvodnje, ki so bolj primirni za takšna območja, naprimer ekstenzivna govedoreja ali pa tudi reja krav eh, dojil. Razen tega je treba za te regije, Eh, eh, opozoriti na drugi stebr kmetijske politike, ki predvideva ustrezne ukrepe in ki ga je treba mogoče še razširiti. Mlične cene so volatilne in bodo takšne tudi v prihodnosti. Vendar to ni zadosten argument za protekcionistično politiko na področju proizvodnje mleka. To je argument za krepitev upravljanja na um, kmetiji oziroma v obratu samem, deloma tudi v povezavi s predolovalcem. In to je predvsem tudi argument za nadaljni razvoj terminskih trgov in za drugačno obvladovanje um, tvegan. Zato nisem pripričan o tem, da je intervencijska cena nasplošno preniska, tako kot so nekateri povedali. Vedno moramo imeti pred očmi, da Bistveno višja intervencijska cena vodi do izkrivljanja trga. Z visokimi stroški bi to bilo povezano in razen tega to, bi to vodilo do večjih zalog, eh, uskladiščenih zalog. In mislim, da nihče si ne želi eh, jezer eh, mleka in gor masla iz 80-ih let. In ta situacija ni rešljiva niti s tem, da bi imeli Eh, centralno usmirjanje količin na evropskem trgu, tako kot nekateri zahtevajo. To bi bil spet nek sistem kvot skozi stranska vrata. Nočem eh, sedaj spregovoriti o podrobnostih takšnih centralnih režimov, vendar izkušnje z drugih držav kažejo, da so taki pristopi zelo birokratski, da je zelo težko težka njihova izvedba, kajti pogosto niso na voljo potrebne informacije oziroma niso na voljo ob pravem času. Takšni koncepti so razen tega zelo dragi, kajti količine, ki jih je treba vzeti z trga, so veliko večje, kot se včasih trdi. In razen tega so takšni sistemi neočinkoviti. Zakaj? To vam bom pokazal na primeru Kanade, eh, ki je bila danes že omenjena tam že več desetletij obstaja poskus um, usmerjanja ponudba in po, ponudbe in povpraševanja na trgu mlika. Če si ogledamo upad števila proizvajalcev v Kanadi, potem vidimo, da strukturne spremembe pri proizvodnji mlika uh, na Kanadi poteka ravno tako hitro kot v ZDA, kjer pa imajo veliko bolj liberalno politiko v zvezi z mlekom. Razen tega je treba pomisliti, da proizvodnja mleka v Kanadi je danes pod eh, vrednostmi iz leta 90, medtem ko so druge regije in države, ki so glavne proizvajalke mleka, eh, zabeležile porast. Delež Kanada na svetovnem mlečnem trgu je od 96 do 2009 eh, padel z 3 odstotkov na 1 odstotek, medtem ko se je na primer delež ZDA od 96 do 2009 eh, zvišal od 6 na 17 odstotkov. Razen tega je v Kanadi se povečal eh, delež uvoza mlečnih izdelkov. 96 je znašal 8 odstotkov, 2009 pa je bil ta delež že 24 odstoten. Kanadska politika v zvezi z mlekom je imela tudi nezaželene stranske učinke, naprimer tihotapljenje sira iz ZDA v 21. stoletju to še vedno obstaja potem tudi um, poskusi izogiba, naprimer, da um, se malo tudi goljufa pri siru, pri pici in nezaželen učinek so tudi trgovinsko-politični konflikti, ki uh, jih ima Kanada zaradi svoje politike. Uh, Jaz iz tega sklepam, da varovalna mreža je potrebna za primer hudih kriz na področju trga mleka, da pa nasplošno ne potrebujemo centralnega usmirjanja proizvodnje in to tudi ne bi delovalo. V zadnji pol minuti bom še povedal dva stavka o TTIP-u, tudi to vprašanje nam, bilo, nam je bilo zastavljeno. E, izkušnje z dosedanjimi sporazumi o svobodni trgovini kažejo, da, so, da si je treba posledice ogledati v detajlu, kajti to je odvisno tudi od nivoja zaščite za posamezne proizvode in od tega je odvisno, katera država profitira in katera ne. Torej, treba si je vse ogledati po proizvodih, po izdelkih in to velja tudi za mlečne izdelke. Torej, nasplošno, ne da bi se spuščal v podrobnosti, se mi zdi v skrbi, v okviru trga mlika možno, da imamo več šans. Odpiranja trga kot pa bi bilo tvegan in sicer zaradi bolj diferencirane ponudbe mlečnih izdelkov v Evropi, bi, ki bi jih potem lahko izvažali v ZDA. Vendar pomembno bo, da v pogajanjih še naprej zaščitimo regionalne izdelke, kajti to je bistvena prednost evropskega mlečnega gospodarstva in razen tega bo popri, potrebno, da se eh, zaščitijo višji standardi kakovosti, naprimer kakovost mleka, te je treba ohraniti in jih ne smemo, eh, se jim ne smemo odpovedati v teh pogajanjih. Hvala za pozornost. Dziękuję, panie profesorze. W tej chwili zabierze głos pani Hvala, gospod profesor. Naslednja dobi besedo gospa Sveta Fankena, ki je podpredsednica Evropskega odbora za mleko. Hvala profesorju za ta, te optimistične perspektive v zadnjem delu njegovega govora. Sedaj pa dobi besedo gospa Fankantenem. Hvala hvala, da imam eh, možnost v imenu eh, našega odbora spregovoriti o tem. Tudi pogodba eh, Evropske unije jasno določa, kakšna je vloga kmetijstva in sicer treba je predvsem zagotoviti ostrezen prihodek delavcev V kmetijstvu in treba je stabilizirati trge. Danes vidimo nizke cene eh, pri mleku in tudi 2009 eh, zaradi prekomirne proizvodnje, ne glede na povpraševanje in to je nasprotje ciljev, ki smo si jih zastavili. Malo je instrumentov, Eh, da bi rešili to krizo za proizvajalce mleka, temveč prišlo je še do povečanja te krize. Zato potrebujemo instrument za proizvajalce, da. Um, se malo lahko borijo proti ti volatilnosti cen. Ta krizna rezerva bi morala biti uporabljena samo v času krize. To, kar nam manjka v sedanji politiki, je prepoznati krize. In sicer zato, ker nimamo definicije tega, kar eh, smatramo kot krizo. Nekateri um, um, menijo, da so cene, ki se plačujejo proizvajalcem, že dovoljšni indikator, ampak seveda je treba uporabiti tudi še druge kazalnike eh, za prepoznavanje eh, pojava krize. Če je indeks nad 100, eh, potem so proizvodni stroški pokriti in ni potrebna nobena akcija. Če pa ta indeks pade pod 100, potem stroški niso več pokriti in če je izguba prevelika, je treba sprožiti program za odgovornost trga. Tržno odgovornost vidimo tri faze. In sicer zgodno opozarjanje, če pade indeks za 7,5 odstotkov in um, se eh, zagotovi večje skladiščenje in po, ta faza se ohrani, dokler se indeks ne vrne na 100. Potem, eh, če pade indeks za več kot 15 odstotkov, je kriza tudi uradna in um, spremljevalna agencija opozori na to. In treba je začeti z izvajanjem ustreznih programov. Določi se referenčno obdobje, um, pet odstotkov, um, torej treba je splačati potem tudi določene premije proizvajalcem mlika, um, e, predvsem tudi za um, um, določeno količino proizvedenega mlika. Eh, in če pač pade indeks za pet, več kot 25 odstotkov, morajo proizvajalci zmanjšati proizvodno za 2 do 3 odstotke. Če se indeks spet bliža 100 odstotkov, 100 odstotkom in agencija opozarja na pozitivne izglede, se reče, da je kriza eh, končana. In tudi vse si restriktivni ukrepi se končajo. Eh, Eh, in vse se nadaljuje tako, kot je bilo prej, tudi v zvezi s temi pogodbami. Tu vidimo torej različne pace tega indeksa. Proizvajalec lahko eh, proizvaja uh, isto količino, lahko proizvaja več uh, in, uh, dobi, in plača dajatov ali manj in dobi premijo. Če um, torej ta proizvajalec Sedanja situacija na področju, na trgu mlika to kaže. Tu imamo tudi še neko super dajatev, ki je tako visoka kot eh, cena mlika in to seveda ni vzdržno. In eh, pri tržnih cenah eh, se potem zgodi, da se spet cene zvišajo. Torej ta dajatev na vsak način tudi zelo dober instrument za urejanje tega. Vendar treba je, morajo biti dani tudi osnovni pogoji um, omenili smo že observatorij, ki je potreben na Evropski uniji in to mora biti agencija za spremljanje dogajanja na trgu mlika. Um, in zato morajo veljati zvezujoči kriter, kriteriji. Odločitve je treba sprejemati tra, transparentno na osnovi tega indeksa. Kar je prav tako potrebno, je um, um, zakonska podlaga, eh, pravna podlaga ki je veljavna v celotni Evropski uniji. Um, um, um, in treba mora veljati nača, načelo eh, povzročitelj po plača. Treba se je znati prilagajati spremembam na trgu. E, torej gre e, seveda tudi za stroške skladiščenja in tako naprej. E, Torej, indeks temelji na različnih podatkih. Eh, mlične cene vidno zaostajajo nekaj tednov. Potrebujemo več podatkov, naprimer eh, stroški proizvodnje in tako naprej. Vsi ti podatki omogočajo observatoriju spremljanje trga. Kar zadeva program za tržno odgovornost, to nudi veliko prednost pred drugimi inštrumenti, eh, naprimer, možno je preprečiti pa poln padec eh, teh eh, eh, proizvodnih cen. Kar je ključnega pomena je, da ta koncept eh, temelji na ravnanju proizvajalcev mleka, ki se morajo ravnati v skladu z pravili trga. Eh, torej, eh, eh, proizvajalec mora stalno spremljati dogajanje na trgu in se odzivati na eh, spremembe in to velja predvsem za krizo. Uh, In takšno poslovno eh, ravnanje je možno samo, če eh, eh, eh, plačajo tisti, ki povzročajo tako situacijo. Torej, če kakšna kmetija izvaja veliko več, potem mora prevzeti tudi so odgovornost za eh, taka izkrivljanja na trgu. Eh, in razen v vsakem sektorju, Eh, so tudi taki, ki kazijo, ki ne ravnajo pošteno. In um, um, če je potrebno uh, v izrednih razmerih zmanjšati proizvodnjo, potem je to tudi treba storiti, ampak samo za zelo kratek čas. Pro, eh, torej kmetje morajo seveda vsak mesec plačevati svoje račune. Če so cene skozi na zelo nizki ravni nimajo tega denarja in morajo proizvajati vedno več mleka za plačevanje teh računov. Um, ni, ne morejo se odpovedati eh, prihodkom, torej proizvajalci um, morajo enostavno um, proizvajati več, ne ni drugih nadomestil in če so cene nizke. Eh, administrativni stroški za program eh, odgovornosti trga eh, niso tako visoki, vsi podatki o tem so na voljo že komisiji, treba jih je samo ustrezno povezati. Če upoštevamo vse argumente, potem je program odgovornosti tržne odgovornosti. To je zelo tržno usmirjen inštrument. Jaz vem, da je to bila zelo, zelo kratka predstavitev. Nekaj programov imam tu sabo. Uh, in naša organizacija je pripravljena vam to bolj podrobno razložiti, samo povejte nam, če si to želite. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi besedo gospod David Dobbins. in sicer zadruge United Dairy Farmers. Povejte mi, ali ste pripravljeni, ali že lahko začnete. Oziroma predsednik pravi, da dobi najprej besedo Vincent Châtelier z Nacionalnega inštituta za agronomijo v Franciji. Se opravičujem, da sem jo pomišal, da sem eh, napovedal napačnega govornika. Châtelier, Vincent Châtelier. Merci. <coughs> Merci. Najlepša hvala, gospod predsednik predstavil, eh, bom na kratko svoje mnenje, eh, govoril bom o francoskem mlečnem sektorju in eh, o posebnih karakteristikah tega sektorja. Naj predstavim mlečne kmetije danes, ki so v postopku sprememb trenutno prihaja do restrukturiranja eh, proizvodnje eh, in ne glede na, kaj se, na to, kaj se bo zgodilo, bomo imeli v leta 2025 približno 40 tisoč kmeti, danes jih imamo 68 eh, tisoč. Ključna je eh, vloga eh, kmetijskih eh, združenj. Eh, ta zagotavljajo 79 odstotkov francoskega uh, mleka uh, oziroma so ga zagotavljali leta 2014. Poleg tega je proizvodnja osredotočena na velike kmetije. 16 odstotkov krav se nahaja na kmetijah, ki imajo več kot 100 glav goveda. Poleg tega obstajajo velike razlike eh, tudi med posameznimi regijami. Prišlo je do eh, znižanja proizvodnje mleka na območjih, eh, kjer je mlečna proizvodnja že tako ali tako majhna in prišlo je do osredotočanja proizvodnje na področjih, kjer je veliko aglomeratov. Poleg tega mm, se je ukrepila tudi proizvodnja mleka na ravnicah, zmanjšala pa se je proizvodnja v hribovitih območjih. Še zmeraj pa obstajajo različni eh, mlečni eh, modeli oziroma različni modeli proizvodnje eh, mleka. V Franciji imamo majhna in srednje velika podjetja in pa eh, velike kooperative. Eh, Eh, in majhne in srednje velika podjetja seveda delujejo v eh, precej eh, drugačnem kontekstu kot pa veliki aglomerati. In sedaj k vprašanjem, ki so ključnega pomena za prihodnost. Najprej investicije oziroma vlaganja v mlečne kmetije ponujajo se nam možnosti eh, rasti eh, in eh, obrestne mere so razmeroma nizke, kar je ugodno za izvoz, eh, vendar pa ni eh, lahko eh, dobiti eh, sredstva. In eh, razlikovati moramo med neposrednimi potrebami v času uh, eh, nihan na trgu in med eh, dolgoročnimi ulaganji. Cena proizvodnje uh, vedno bolj narašča, uh, kaj ti eh, tisti, ki verjamejo v eh, proizvodnjo, eh, jo širijo na franšize, zaradi tega, ker želijo tako utrditi svoj položaj. Torej, pogoji so izjemno dinamični. Prišlo je do velikih sprememb pri prenosu kapitala kmetij imamo eh, veliko projektov v posameznih občinah, ki se med seboj močno razlikujejo glede na finančno podporo in tudi v primerjavi z eh, preteklimi leti. Torej, kateri instrument eh, bi morali uporabiti? No, v V preteklosti smo uporabljali predvsem nadzor nad eh, cenami in pa izvozna nadomestila, vendar mislim, da moramo biti eh, zelo, zelo eh, previdni. Kajti že leta izvajamo načela oziroma reformo skupne kmetijske politike in sedaj moramo, ne moremo ravnati v nasprotju za to politiko dvig intervencijskih eh, cen eh, mislim, da ne pomeni proizvodnje oziroma pri, prihodnosti mlečne proizvodnje. Tudi eh, ruski embargo je zgolj začasni ukrep. Veliko je različnih instrumentov in težko se je odločiti, kateri instrument bi bil najboljši, kajti nimamo zadostnih izkušenj z celotnim mlečnim sveženjem. To, kar se je izkazalo, pa je, da eh, cena, proizvodna cena mleka v Franciji eh, povzroča eh, težave. Na vsak način je treba okrepiti krizne rezerve, poleg tega, je potrebno uspodbujati obsežno proizvodnjo, eh, okrepiti je potrebno koordinacijo, eh, recimo organizacije proizvajalcev in tako naprej. Ampak 46 tovrstnih organizacij eh, v Franciji združuje le 17 odstotkov mlečnih proizvajalcev. Poleg tega je potrebno uspodbujati nove um, varnostne mreže in eh, potrebno je zagotoviti ustrezne davčne pogoje za eh, kmetije v uh, prihodnosti, tako da bodo kmetje prihranili denar v tako imenovanih obetavnih letih. Potrebno pa je tudi znižati uh, stroške uh, proizvodnje. Torej si je potrebno zastaviti tudi vprašanje, kaj storiti na področju hribovskih kmetij. Tukaj eh, bom eh, spregovoril predvsem eh, o primeru Francije, kaj ti situacijo tam najbolje poznam. V okviru skupne kmetijske politike je bilo predlaganih kar nekaj instrumentov uh, imeli uh, smo možnost javne podpore uh, kmetovanju uh, v hribih oziroma uh, možnost podpore hribovskim kmetijam in uh, to pomoč smo tudi uporabili. Ne bom uh, govoril o zaščiti območij, kjer se proizvaja uh, sir. Uh, Eh, kaj lahko še storimo za hribovske kmetije. Eh, mislim, da je potrebno v Franciji v stotih odstotkih uporabljati sistem enotnega plačila eh, na hektar na nacionalni ravni. Potem je potrebno zagotoviti specifično pomoč za prvih 52 hektarjev, ampak samo za pašnike poleg tega se je potrebno boriti proti eh, previsokim cenam za nakup eh, zemlišč in eh, stavb. Potrebno je uspodbujati izvoz kakovostnih proizvodov, kot recimo proizvodnjo oziroma izvoz sirov z zagotovljenim poreklom. Eh, in potrebno je uspodbujati mlade kmetovalce v teh eh, regijah, eh, hkrati pa je potrebno uspodbujati tudi uporabo oziroma rejo krav dojil oziroma mešanih kmetij, eh, kjer eh, so tako krave dojilje, eh, kakor tudi krave, ki jih redijo z namenom proizvodnje mesa. Sedaj pa k trgu Evropske unije. V Evropi Francija ni osvojila dodatnega trga. Eh, ampak eh, rast v tretjih državah je eh, bila visoka, tam se je naš, naša trgovina povečala za 2,4 milijarde evrov leta 2013, torej veliko več izvažamo. v eh, Afriki eh, je veliko bolj eh, zanimivo mleko v prahu kot pa recimo nekateri siri. Sedaj pa k mednarodnemu trgu. Ne bom o tem govoril na dolgo, ampak naj omenim nekaj primerov. Nova eh, Zelandija eh, je uspela povečati mlečno proizvodnjo, ne da bi se povečal vpliv na okolje. Švica. Švice ne moremo primerjati eh, z, niti z Združenim kraljestvom. Eh, kajti to je majhna država proizvajalka, vendar pa so bile tam izvedene pomembne spremembe. Kanado se pogosto uporablja eh, kot primer, eh, ampak tudi Kanada je majhna proizvajalka mleka z negativno bilanco, ampak uspela je zagotoviti bolj ugodne cene za proizvajalce, potem pa še eh, ZDA. Eh, ZDA so zelo eh, previdne na tem področju. Uvedle so različne varnostne programe, nimamo še izkušenj v zvezi z tem ampak eh, potrebno eh, si bo ogledati, kakšna bo situacija na kmetije in kakšne bodo tudi proračunske posledice. Hvala lepa. Hvala lepa. Zelo spritno ste vidno spet napovedovali konec govora in potem ste prekoračili eh, predviden govor, ampak eh, bilo je kljub temu v redu. Sedaj pa dobi besedo gospod David Dobin, ki je eh, poslovodja zadruge Združenih proizvodovalcev mleka v Združenem kraljestvu United Dairy Farmers. Hvala. Najlepša hvala. Vodim Eh, torej zadrugo za proizvodnjo mlika in predelavo mlika v eh, Združenem kraljestvu. Eno milijardo litrov mlika nam eh, posredujo, nam dobavljajo kmetje. Torej naš uprava in naš še podjetje ima predvsem cilj, da bi vzpostavili profitabilno predelavo mleko in plačevali poštene cilje, cene proizvajalce mleka. Um, seveda gre en del eh, mleka v uh, izvoz, deloma se s tem proizvajajo tudi posebni proizvodi. Eh, torej, gre za celotno dobavno verigo, ki se je, jo treba ogledati. Moramo imeti učinkovite proizvajalce, učinkovito prodelavo. Uh, in seveda tudi ustrezne druge storitve ob, eh, po tej eh, dobavni verigi. Ko gre za mm, sveže mleko, potem govorimo predvsem o tekočem mleku in o jogurtih, sicer pa tudi o posnetem mleku v prahu. Veliko izvažamo tudi v, na Kitajsko, v Azijo, prej smo izvažali tudi v Rusijo, vendar je ta trg za nas sedaj zaprt. 80 odstotkov vsega moramo izvažati, kajti naš domači trg na Irskem je zelo majhen. Um, in zato seveda čutimo posledice sprememb na svetovnem trgu. Um, in to čutijo seveda tudi drugot po Evropi. 27 evrov je um, dobra cena, za, eh, lansko leto je bila uh, cena dobra, vendar potem je padla in seveda je to velika skrb kmetov. In če se sprašujemo, zakaj je cena na tej ravni, potem um, vidimo, uh, da uh, um, je veliko razlogov za to. Um, torej, treba si ogledati seveda eh, celoten cikl. Eh, torej, um, gre eh, za predvsem dobavo in ne toliko za povpraševanje. Povpraševanje je bolj stabilno, vendar proizvodnja je večja in razen tega se je zaprl ruski trg in videli smo tudi manjše povpraševanje na kitajskem. Če si ogledamo volatilnost cen, preden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 smo videli, da se si je sicer um, trg um, začasno opomogel. 2007 um, je bila situacija dobra, potem pa je prišlo do upada. Marjan Fischer-Bull je rekla, da moramo okiniti te nadomestitve ta nadomestila za izvoz, vendar na višku krize jih je bilo treba spet uvesti in 2009 je to pomagalo stabilizirati zelo resno situacijo na trgu eh, in po moje smo takšni situaciji tudi zdaj spet blizu. Cena mleka eh, določa predvsem o proizvodnji. Če je prevelika proizvodnja, padejo cene in kmetje so v težavah. Če hočete stabilne cene, morate kontrolirati predvsem proizvodnjo in ne samo spodbujati povpraševanje. Če si ogledamo prenos cen v preteklosti, je bila situacija takšna, da eh, so naprimer eh, cene v Nove Zelandije bile niše kot v Evropi, ampak danes se to stalno spreminja. Ehm, so različne dražbe, um, in to določa tudi cene. Torej, prenos cen po celem svetu se stalno spreminja in sicer um, prenos iz sorovinskih trgov v um, potrošno blago in, in to se spreminja veliko hitreje, ker je veliko večja odprtost in tudi velika večja transparentnost glede oblikovanja cilj. Torej, nadomestila um, izvozna nadomestila in odprava kvote. To vodi do še večje volatilnosti. Um, um, cene, kot rečeno, odločajo predvsem o proizvodni. Pogodbe so nekaj dobrega, kajti to zagotavlja poštene odnose s kmeti. Lahko pa negativno vplivajo na ta prenos cen in to potem s spet eh, nima dobrih, eh, nima velike koristi za kmeta, za proizvajalca. Torej, ne smemo kontrolirati samo cene, temveč predvsem proizvodnjo. V Združenem kraljestvu eh, svežen za mleko ni imel veliko posledic. Nimamo teh obveznih pogodb. Ta, eh, Eh, torej, oziroma te pogodbe deloma obstajajo, kar pa zadeva um, organizacije proizvajalcev, to ni bistveno spremenilo našega trga. Um, želimo si stabilizacijo cen uh, trga um, mleka in mlečnih izdelkov. Vemo, da je sedanja Eh, situacija, posledica povečanja proizvodnje deloma tudi dobrega vremena. Če si ogledamo današnjo proizvodnjo v zadnjem mesecu, potem je ta še vedno veliko večja kot pa vpraševanje. Eh, 10-11 odstotkov proizvodnje izvažamo iz EU. Torej vsak dodatni presežek mora uh, najti eh, nek eh, eh, odozim na svetovnem trgu. In vsak presežek je treba izvažati, se pravi, da moramo biti na mednarodni ravni konkurenčni, tako pri cenah, kot tudi pri predelavi. Potem v Združenem kraljestvu se soočamo tudi z menjalniškim tečajem, nadaljne padanje zaradi šibkega evra, s tem se prav tako soočamo. Če vidimo, kaj se dogaja v Evropi, potem je tako, da um, se bliža um, čas brez kvot, nekatere države bodo povečale proizvodno, ker so tako napovedale ali eh, tudi zato, ker so doslej proizvajale eh, ravno do kvote. Eh, eh, Nemčija z veliko proizvodnjo mleka eh, lahko z lahko proizvodnjo, eh, eh, povečanjem proizvodnje ustvari velik presežek. Irska manj, ker ni tako velika država. Mislim, da potrebujemo predvsem eh, transparenten terminski trg na Evropi, tako da bodo vsi zaupali eh, takšnim, takšnemu dogajanju na terminskem trgu. To bi nam pomagalo, pomagati, pomagalo pl, eh, prodajati eh, proizvode v naprej. Sicer je to v začetni fazi še, ampak dobro bi bilo, če bi to dobilo večjo podporo in če bi proizvajalci in predelovalci zaupali v tak terminski trg in moramo predvsem najti tudi trge za sire, ki jih trenutno še ni možno prodajati. In tudi komisija bo morala iskati in osvajati nove trge. Lahko bi sprijeli tudi eh, sporazume um, o preferenčnem trgovanju, naprimer s Kitajsko ali tudi z drugimi uh, državami. In Evropa mora zagotoviti, da imamo Eh, da lahko trgujemo pod enakimi pogoji z drugimi. Predvsem pa v Združenem kraljestvu um, um, moramo predvsem eh, tudi zagotoviti še boljšo zakonodajo na tem področju. In kar zadeva intervencijske cene, um, vidimo, da so intervencijske cene uh, ni, zelo nizke. Torej, jaz menim, da e, bi zvišanje teh intervencijskih cen vodilo do tega, da bi se povečale cene mleka, ne da bi bilo potrebno intervenirati. E, torej, potrebujemo seveda trajnostno e, mlečno gospodarstvo tudi v prihodnosti in to je možno samo z dobrim sodelovanjem vseh v tej dobarni verigi. Hvala. Bardzo dziękuję za dotrzymanie czasu. Hvala zato zelo zanimiva predstavitev in tudi zato, da ste se držali predvidenega časa za govor. Naslednji pa dobi besedo gospod Alfred Enderle, ki je tudi proizvajalec mlika in predsednik eh, ustrezne organizacije Išlamska. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala, da ste mi dali priložnost, da iz vidika praktika in tudi kot predstavnik poklicnega združenja. Povem nekaj besed o tem um, um, sem torej v kmetijski zbornici na Bavarskem in tudi v Združenju za proizvodnjo mlika na Švabskem. To je za vas danes bolj pomembno. Torej, v tem združenju je povezanih 40 zadrug, ki predelujejo mleko in tudi vsi eh, proizvajalci mleka v Bavarskem koševskem območju. Ta model se je uveljavil v zadnjih desetletjih in ker je tudi 40 predelovalcev tam učlanjenih, eh, mi ni treba izpostavljati kakega posameznega podjetja. Um, torej imamo tudi borzo za eh, sir in um, za maslo, ampak verjetno to poznate pri nas. In kar zadeva prejšnjo uh, razpravo, svežen o mleku, uh, samo praktičen prispevek, torej mi eh, smo tudi nosilec eh, z, eh, zaščitene označbe pro, porekla. En, nekaj še ni bilo omenjeno. V teh eh, regijah proizvodnje je možno tudi omejiti količine vendar niti pri predelovalcih, niti pri združenju, niti pri proizvajalcih mleka ni interesa, da bi po e, odpravi kvot dovoljevali, da kdo drug e, narekuje količino e, mleka, ki bi jo bilo dovoljeno proizvajati. V povabilu ste nam poslali, postavili nekaj vprašanj. Jaz sem eh, pisno odgovoril na ta vprašanja in upam, da bodo udeleženci dobili ta moj prispevek v pisni obliki. Zato bom v tem svojem ustnem prispevku zelo kratek, kar zadeva nadaljevanje proizvodnje. Treba je izhajati iz tega, da bo po koncu kvote v nekaterih regijah se povečala proizvodnja, predvsem tam, kjer so kapacitete hlivov um, ehm, velike. Um, predvsem izhajam iz tega, da je zadnje leto, ki smo ga opazovali, um, bilo že takšno, kot da kvote ne bi bilo. Kajti z visokimi cenami mleka eh, je prišlo do teh povečanj v številnih območjih in to smo tudi že slišali. Tam, kjer so veliko investirali v vzrejo eh, moznic. Tam eh, se bodo seveda izkoristile te proizvodne rezerve, da se ohrani likvidnost kmetij. Se pravi, tam bodo mozili še naprej, tudi če bodo cene prišle zelo pod pritisk. Treba je upoštevati predvsem, da so bile izvedene investicije in te se morajo poplačati. Kratkoročno bo prišlo do nadaljnega upada proizvodnih cen, to kažejo že sedanje pogodbe, ki eh, smo jih sklenili. Um, torej, naslednje četrtletje bo gotovo spet v znamenju pritiska na cene. To pa ni povezano s odpravo kvote, temveč bolj s splošno, splošnimi nihanji cen na trgu in tudi z drugimi problemi, ki so bili že omenjeni, Rusija, Kitajska in tako naprej. Nasplošno se lahko pridružim nekaterim, ki so govorili pred mano. Dolgoročno je pričakovati pozitiven razvoj trgov mleka na svetu in tudi v preteklosti se je že pokazalo. Če govorimo trenutno o pritisku na trgih, potem ne smemo selektivno gledati samo na nekaj mesecev. V zadnjih dveh letih smo imeli tudi zelo ugoden razvoj na svetovnem trgu in tudi to je treba vključiti v splošno oceno. In razen tega izhajamo iz tega, da če bo se povečal prihodek na prebivalca v državah v vzponu, se bodo spremenile tudi prehrambene navade in to bo možnost za izvoznike mleka v Evropi. Intervencijske možnosti v EU, torej intervencijske cene in zasebno skladiščenje, to sta pomembna inštrumenta, pomembna gradnika in tudi, da se preko tega rezervnega sklada izvajajo programi pomoči. Ta možnost obtaja že sedaj v državah, kjer je zaradi embarga Rusije nastal velik pritisk in tam je bilo treba izvesti usmirjene programe in po našem je to uh, treba izvesti hitro in brez dolgih razprav. Komisija mora imeti sposobnost ravnanja. In sredstva za krizni sklad morajo prihajati iz splošnega proračuna, ne pa zaradi, z zmanjšanjem eh, neposrednih plačil kmetom, tako da bi kmetje kar sami plačevali tudi sklad eh, za te namene. Nekateri so govorili tudi še o drugih zavarovanjih za kmetije. Torej pri terminskih borzah se ponujajo možnosti, imamo eh, podobne primere tudi pri drugih izdelkih, eh, vendar bi bila pomembna informacijska kampanja Evropske unije o tem. Eh, gospod Rajmon Kopa Kočega je govoril tudi še o drugih instrumentih in temu se lahko pridružim, če si ogledam Nemčijo. Na nacionalni ravni je velik problem vedno večja koncentracija eh, pro, eh, pro, eh, pro, eh, torej prodajnih verig. Eh, štiri verige eh, združujejo 80 odstotkov eh, celotne moči in to so strukturnega vidika veliki problemi. Tudi urad za kartele v Nemčiji je to opazil in tudi EU kritično gleda na to. Ta koncentracija vodi do tega, da če se nek srednje velik proizvajalec mleka izloči iz seznama teh štirih glavnih verig, je to. Eh, Eh, ne bom mogel preživeti. In mm, tu prihaja torej do takih izkrivljanj in treba je sprejeti politične ukrepe. Eh, potem proizvajalci v območjih z omejenimi možnostmi. Jaz imam 80 hektarjev v gorskem območju od 900 do 1300 metrov višine. E, torej jaz vem, zakaj gre, ko govorim o območjih z omejenimi možnostmi. Da bi ohranili proizvodnjo mleka v teh območjih, je tržna politika samo e, del tega, potrebujemo pa tudi druge spremljevalne politične ukrepe, ki e, bodo urajali to vprašanje. Že danes gre za kombinacijo prihodkov v teh območjih in tudi sedaj morajo kmetije imeti več stebrov prihodkov in zato sem mnenja, da je treba predvsem prilagoditi tudi eh, programe za usposabljanje in informiranje kmetov, tako da se mladi ustrezno usposobijo za to, da so kos tem izzivom. Eh, v teh območjih eh, se dela z velikim prepričanjem. Torej, kdor ne dela iz prepričanja, um, se tega ne bo lotil. In tu vidim, da bi zmanjšanje administrativnih bremen, birokratskih bremen bilo veliko ulajšanje ali da vsaj ne bi bilo dodatnih takih obremenitev, naprimer prepoved pri vizovanja telet je v praksi vodilo do tega, da so manjši govedorejci, ki niso mogli investirati v nove eh, hljive, opustili dejav, dejavnost. Če ne bo izjem za določene za območja z omejenimi možnostmi, bo prišlo do opuščanja dejavnosti, potem direktiva o nitratih. Eh, Tu je potrebno zapisovanje, evidentiranje v območjih, kjer govedoreja tako in tako naprej nazaduje in kjer se izvajajo tudi drugi okoljski ukrepi, tudi direktiva o flori in fauni povzroča težave. Um, um, torej, um, Uh, in to je povsem kontraproduktivno, regije morajo imeti čim večji manevrski prostor pri oblikovanju primernih ukrepov, potem nadomestna plačila iz drugega stebra so neopodno potrebna za nadaljno proizvodnjo, nevezanost uh, iz prvega stebra so, nevezanost plačila iz prvega stebra so vodile do um, podpore za uh, kmetije v območjih z omejenimi možnostmi in to je tudi del varovalne mreže. Ti tip možnosti izbuza v ZDA mi in predelovalci gledamo na to pozitivno. Vendar uh, je treba na vsak način uh, spoštovati naše standarde kakovosti. Uh, razprava o ZGO in ZOP, ZOP v Nemčiji je pokazala, da je prebivalstvo zelo občutljivo na to. Potem novi ukrepi uh, eh, usmirjanja, švicarski model, kanadski model in tako naprej, to vse ni prenosno, prenosljivo zaradi raznolikosti naših struktur in ravno ta struktura proizvodnje in predelave mleka, ta raznolikost je velika moč. Uh, nas v EU in vsi moramo delati na tem, da ohranimo to pestrost tudi eh, v prihodnosti. Hvala. Bardzo dziękujemy. Przechodzimy do wypowiedzi sam. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rad dal besedo poslancem, najprej koordinatorjem, gospod Dec, za dve minuti. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank. Ja, hvala lepa, gospod predsednik, in hvala lepa vsem gostom, ki so danes eh, tukaj spregovorili. Kakšen je moj zaključek? Poslušal eh, sem eh, vaše predstavitve in ni nobene patentne rešitve za proizvajalce mleka v Evropi. Prihajam iz Bavarske in kar dvakrat toliko mleka proizvajamo, kot ga potrebujejo prebivalci Bavarske. Če bi se osredotočali na notranji trg Bavarske, potem bi lahko kar 40 eh, odstotkov eh, kmetov kar takoj zaprlo svojo kmetijo. Torej, ne moremo najti rešitev na državni ravni. Prisluhnil eh, sem kolegu Tarabeli, ki je govoril o ceni 25 eh, centov. Pri nas eh, je bila ta cena še 37 centov pred nekaj meseci. Leta 1995 smo imeli v Nemčiji veliko mlekarno, ki je propadla potem eh, pa eh, so jo kupili novi lastniki in danes je posodobila opremo in eh, potem je tukaj druga mlekarna, ki pa ni ulagala v svojo prihodnost in se nažalost ni mogla obdržati na trgu. Torej ne moremo imeti enotnih rešitev. Če so kmetje danes pripravljeni eh, sodelovati v zadrugah, če so pripravljeni eh, investirati v svojo prihodnost, potem eh, se lahko njihove mlekarne v prihodnosti obdržijo. V nasprotnem primeru pa ne. Potrebno je vlagati v proizvode prihodnosti. Potrebujemo ustrezne instrumente ki nam bodo omogočali posege v uh, kriznih eh, časih. Sem proti intervencijskim cenam, ampak v kriznih trenutkih moramo imeti ustrezne instrumente, ki nam, instrumente, ki nam bodo omogočili poseg v trg. Gospode Castro. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Čisto na kratko. Najprej bi se rad zahvalil vsem eh, strokovnjakom, eh, še prav posebej tem v drugem krogu. Izpostavili so kar nekaj zanimivih točk in prepričan sem, da bo kolega Jack Nicholson našel kar nekaj navdiha v današnji razpravi mlečni svežen eh, ni eh, obrodil prav eh, veliko dobrih rezultatov, eh, ni eh, izpolnil svojih pričakovanj, eh, nimamo ravno velikih novosti. Čeprav naj bi to bil eh, edini eh, zanimiv instrument oziroma čeprav je vseboval en uh, zanimiv, uh, inovativen instrument in uh, sicer gre uh, za uspodbujanje izvoza kakovostnih sirov. Znotraj Evrope je trg zasičen, zato se moramo osredotočiti na izvoz. Seveda pa pri tem ne moremo govoriti ponovno o mlečnih kvotah. Kvot ne želimo. Evropa mora biti konkurenčna izkoristiti mora to, kar ponuja trg, še prav posebej mednarodni trg. Glede tega se v veliki meri strinjamo. Ampak, če eh, želimo biti uspešni na mednarodni ravni, govorimo o tretjih državah, potem potrebujemo ustrezne mehanizme ponudbe, kajti neka država, ki proizvaja 10 odstotkov več mleka, kot ga potrebuje in eh, tega mleka ne more izvoziti, to vpliva na notranji trg. In eh, breme tega nosijo predvsem majhna podjetja, ki pa zato niso kriva, ker so ohranila isto raven proizvodnje. Torej potrebujemo prožen mehanizem, ki bo zagotovil državam članicam in sicer na prožen eh, način, eh, govorim o prostovoljni uporabi instrumenta, da sprejme pobude, eh, dokler ne bodo doseženi proizvodni cilji. Če ti ne bodo doseženi, pa bo vsak eh, moral sprejeti svojo odgovornost oziroma plačati ceno za to. Vem, da je to lahko reči, da pa ni tako lahko vse to prevesti v zakonodajni predlog, ampak eh, to je tisto področje, na katerem si moramo prizadevati. Hvala. Hvala lepa. kar zadeva eh, prostovoljno omejitev proizvodnje. No, eh, to je podobno kot eh, pa omejevanje vaših prispevkov. Gospod Agnju. Gospod Agnju. Gospod predsednik, običajno se držim pravil, mislim, da nisem na vrsti razen če ustrajate pri tem, da želite ponovno slišati moje mnenje. Ne. No, zeleni ne želijo, da odprem usta. To ni ravno presenetljivo z velikim zanimanjem eh, se prisluhnil eh, temu, kar eh, je povedala ena izmed izvedenk o mlečni proizvodnji. Če je proizvodnja previsoka, potem je odkupna cena nižja. Jaz sam se ukvarjam za proizvodno jajc in pri nas je situacija podobna. naša uh, skupina uh, proizvajalcev, uh, producer group in če me bo kdo sedaj z druge strani dvorane linčev, ker sem omenil, imete organizacije, pač naj bo temu tako, ampak uh, mi uh, smo poskušali omejiti proizvodnjo. Zanima me, uh, kakšno je mnenje gospoda Dobina na to uh, temo. Ali bi sprejeli ukrepe za omejitev proizvodnje? Najlepša hvala. Gospa Sindra. Gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Povedati moram, da že nekaj let sodelujem pri razpravah o problematiki mlečnega sektorja v Evropi. In v vseh teh letih eh, poslušam iste argumente. In ti argumenti naj bi upravičili spremembe v Evropi. Ponovno eh, oziroma vedno znova slišimo, da je liberalizacija leta 2006 v ZDA pokazala, da so majhna eh, podjetja eh, propadla, govorim o podjetjih, eh, ki so imela manj kot 100 krav. Uspešna pa so bila večja podjetja, ki so imela več kot 600 krav in ki močno onesnažujejo okolje. S tem pa je prišlo tudi do izgube delovnih mest v majhnih podjetjih. Zastaviti si moramo vprašanje, kaj Evropska unija dejansko želi doseči v mlečnem sektorju. E, ne verjamem v e, prostovoljni pristop, verjamem e, v ureditev trga. O tem smo govorili že pred krizo, potem pa smo se vsemu temu odrekli, zaradi tega, ker nismo želeli prepustiti trga špekulantom. Poleg tega pa. se mi eh, zdi neustrezno, da danes na ta način govorimo o pogodbah, ki so bile takrat sprejete. Kar pa zadeva te tip, torej eh, trgovinsko pogodbo za ZDA, eh, študije kažejo, eh, da bo eh, ta pogodba za nas imela negativne posledice. Te, tip ne bo rešitev za mlečni sektor. Biti moramo odkriti in eh, sami se moramo odločiti, kaj pravzaprav želimo v mlečnem sektorju. Gospod Hojfink je naslednji na vrsti. Ja. Prav veliko novega danes eh, nismo slišali. Tisti, ki eh, vedno govorijo o liberalizaciji trga, so danes zopet povedali isto. Tisti, ki govorijo o liberaliziranih eh, trgih, pa vedno znova poudarjajo tudi, da naj bi kmete še naprej podpirali zato pa je eh, mlečna proizvodnja sploh eh, še konkurenčna na mednarodnem trgu. Ali bo um, proizvodnja mleka še zmeraj konkurenčna uh, v odnosu do uh, Nove Zelandije, Kanade in tako naprej, če uh, te javne podpore več ne bo? Ali nimate nobenih težav uh, z uh, tem, uh, da uh, je vedno manj eh, proizvajalcev mleka. Težava je eh, tudi v celotni strukturi mlečnega sektorja. Samo eden izmed vas si je dejansko zastavil resno vprašanje, kako uh, naj bi izgledal koncept prihodnosti. Uh, tukaj govorim o EMB. Uh, eh, ne pravim, da bo ta model uspešen, ampak eh, tukaj gre vsaj za resen razmislek o regulaciji trga. Vsi ostali ste le opevali liberalizacijo. Kmetje bodo tisti, ki bodo zaradi tega trbe, trpeli in uh, le uh, veliki koncerni bodo imeli prednosti zaradi tega. Gospod Antan. Merci. Merci. Najlepša hvala vsem osmim gostom, ki smo jih, jim prisluhnili danes popovdne. Določeni so eh, predlagali eh, liberalizacijo, eh, predlagali ravno nasprotno. Že več mesecev se ukvarjamo z eh, to eh, temo. Zahvaljujem se predstavniku komisije za odlične informacije. Govoril je namreč o oceni mleka eh, v začetku decembra. Na zadnje smo govorili tukaj o ceni mleka z trimesečno zamudo, torej smo sedaj predvsej bolj ažurni. Hvala lepa kar zadeva regulacijo trga, o tem eh, govorimo že kar nekaj časa. Eh, zelo hitro bomo morali eh, napredovati na področju instrumenta za opazovanje trga. Evropska komisija je eh, napovedala krizo v eh, začetku eh, tega leta, pred tremi meseci, vendar pa ta kriza ni bila tako obsežna, kot smo morda pričakovali. Cene so upadle za pet odstotkov. Druga točka pa je odziv na krizo. Mislim, da moramo razlikovati med eh, trendom nihanja cen in pa eh, med eh, instrumenti za poseg v krizo. In tukaj govorim tudi o intervencijskih cenah. Potrebujemo instrumente, ki nam bodo uspeli nadzorovati proizvodnjo. Uh, v eh, kratkem obdobju, dokler eh, kriza ne bo minila. To potrebujemo, eh, sicer smo na poti k skupnemu propadu. Gospod Serav. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se rad zahvalil vsem našim gostom za današnjo razpravo. Rad. Eh, bi se osredotočil oziroma rad bi se zahvalil eh, predstavniku eh, mlečnega sektorja iz eh, Portugalske ehm, oziroma predstavnikom in sicer zato, da so danes pripotovali sem za Zorov in pa iz osrednje Portugalske v regijah bo potrebno eh, razmisliti o izravnavi ponudbe in popraševanja, še prav posebej v tistih regijah, kjer eh, ni drugih gospodarskih eh, rešitev. To še prav posebej velja za moje domovino. Na Azorih proizvodnja mleka predstavlja kar 70 odstotkov kmetijske proizvodnje. Potrebujemo večji dobiček in v tej smeri se vse skupaj tudi razvija. Kaj pa eh, se dogaja v Evropi? Ukinitev mlečnih kvot bo imela različne posledice v različnih državah članicah eh, in bo različno vplivala na posamezne regije Evrope. Katere mehanizme ima na voljo Evropska komisija eh, za enoten. Uh, odgovor na evropski ravni in za rešitev za vse eh, različne branže. Hvala lepa. Naslednja govornica. Na Irskem so odkupne cene močno odpa, eh, upadle eh, od začetka eh, leta 2014. Danes prejemajo 26 centov eh, za liter mleka. Eh, To je daleč pod proizvodnimi stroški in predstavlja velik pritisk predvsem za družinske kmetije in za tiste kmete, ki so veliko vložili eh, v svoje kmetije. Danes eh, smo slišali le eh, srednjeročne in dolgoročne ukrepe, Eh, ki, bih, eh, ki so nam jih predstavili eh, naši izvedenci. Ampak to ne bo pomagalo kmetovalcem v tem trenutku. Kaj pa takojšnji ukrepi? Katere ukrepe bi morala sprejeti svet in pa komisija, da bi pomagala proizvajalcem mleka in da bi stabilizirala trg? Ali lahko prosim predstavite svoje stališče glede tega, kaj se bo eh, zgodilo spomladi in kakšna je pričakovana proizvodnja mleka? Gospod Hajtoma, hvala lepa. Ja, seveda, popraševanje je potrebno prilagoditi ponudbi in zaradi tega uh, mora biti cena mleka vezana na. Eh, svetovno eh, ceno. Eh, zato nisem za visoke intervencijske cene in pa za izvozna nadomestila. Mislim, da je potrebno ukrepiti konkurenčnost Evropske unije. Sem za ukinitev mlečnih kvot, kajti mislim, da mlečne kvote negativno vplivajo na svetovni trg. Močno se strinjam z eh, gospodom Šateljejem eh, glede ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti. Strinjam se tudi z gospodom Enderlem, da je potrebno zmanjšati obseg eh, birokracije v okviru Nature 2000 in tako naprej. Rad bi vprašal tudi gospod Alonso, ali bo njen sistem izboljšal konkurenčnost ali pa bo negativno vplival na mednarodni trg. Vielen herzlichen Dank an die Ex Gospa Miller. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa strokovnjakom, da ste nam podali tako celovito eh, sliko. Iz nje lahko potegnem eh, dobre zaključke. 30 let sem eh, kot proizvajalka mleka morala živeti z mlečnimi kvotami in moram reči, da sem zelo vesela, da ste te kvote končno odpravili. Veliko so nas stale. Eh, samo zato, da smo imeli pravico, da proizvajamo eh, mleko. Če želimo zaščititi zapostavljena območja, pa potrebujemo ustrezne politične ukrepe in pa programe ter eh, ukrepe, ki bodo te politične načrte spremljali. Veliko kmetij je propadlo, ne glede na kontingent kvot, sedaj pa imam še vprašanje eh, za komisijo, ali komisija načrtuje dvig eh, intervencijskih cen in pa eh, kako namerava komisija ohraniti pravno podlago in kako namerava zagotoviti, da bo centr za opazovanje situacije na trgu mleka zares pridobil ustrezne podatke. Gospa Hobuš. Hvala lepa, gospod predsednik. Slišali smo veliko analiz, eh, slišali smo eh, tudi, eh, kaj bi se lahko spremenilo. Veliko se je govorilo o pogodbah in o izvozu, ampak če želimo pogodbe, ki nam bodo omogočile dosego cen, ki bodo pokrivali proizvodne stroške, potem potrebujemo tudi ustrezno uravnavo ponudbe in popraševanja pogodbe se zmeraj sklepajo v neki eh, negotovi eh, situaciji. In tisti, ki govori o eh, trgu, mora poskrbeti tudi eh, za ustrezen odziv eh, na eh, strani povpraševanja. Tudi jaz sem že 35 let proizvajalka mleka in že zelo dolgo eh, poznam mm, to idejo razširitve na nove trge, ampak potem se sprašujem, zakaj se vedno znova srečujemo s krizami, kljub temu, da smo se že razširili na eh, nove trge. Prognoze so eh, pogosto napačne in ravno tako so napačni tudi instrumenti. Komisija je zelo napanč, napačno napovedala uh, ceno, uh, odkupno ceno mleka in zanima me, ali morda nimate ustrezne kristalne krogle. Naslednja govornica, prosim. Najlepša hvala. V zelenem tednu smo bili zelo ponosni na mlečni sektor na nizozemskem. Proizvodnja je narasla, ampak cene so močno upadle. 30 centov je danes odkupna uh, cena mleka. Uh, kupci pa plačujejo isto ceno in uh, to nekako ni logično. Zanima me, ali ne bi mogli poskrbeti za to, uh, da bi v večji meri vplivali na zadruge in pa organizacije potrošnikov. Uh, tako da bi uh, se usmerili na nakup uh, proizvodov uh, majhnih kmetij. Potem pa je bilo govora tudi o območjih Natura 2000. Uh, rada bi se osredotočila na nizozemsko. Želimo seveda ohraniti raznolikost uh, v Evropi. In pri tem ne smemo pozabiti tudi turizma na kmetijah. Gospod Orfman. Ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Na srečo ste opozorili eh, tudi na kmetije, eh, ki delujejo v težavnih pogojih eh, in sicer ste govorili o hribovskih kmetijah in kmetijah na odročnih območjih. Z zvišanjem intervencijskih cen ne bi dosegli izboljšanja situacije, ampak bi le še otežili situacijo na teh kmetijah. na ugodnih območjih bi prišlo do dodatnih ulaganj v eh, mlečni sektor in z tem bi negativno vplivali na hribovske eh, kmetije, ki eh, brez kvot ne bi imele ustreznih uspodbud. Hribovske kmetije je potrebno izenačiti z kmetijami, ki delujejo v ugodnih eh, pogojih. Notranja eh, konvergenca še ni bila vzpostavljena in številne države članice počnejo vse, kar je v njihovi moči, da te konvergence eh, sploh ne bi dosegle. To se dogaja tudi v moji državi. Eh, razlika eh, v pomoči eh, se, če jo prevedemo v ceno mleka, izraža v razliki 3-4 centov za liter mleka in to je precejšna razlika. Potrebujemo neke vrste pozitivno diskriminacijo. Hribovskim kmetijam moramo zagotoviti pomoč, ki je drugi nimajo. recimo z pomočjo uh, podpore predelovalni industriji, uh, z pomočjo vpliva na uh, potrošniške organizacije, mislim, da bi s tem lahko uh, pomagali uh, hribovskim kmetijam. Gospa Magines, najlepša hvala. Eden izmed komentarjev, ki me je presenetil, eh, je bil komentar komisije. In sicer je komisija rekla, da je bila presenečena, da so se cene mleka znižale ob koncu leta. Zanima me, ali lahko komisija odgovori na vprašanje, ali je prišlo do padca cene zaradi eh, šibkosti trga, zaradi zmanjšanega površevanja na kitajskem in zaradi ruskega embarga in kako bi pojasnili petodstotno povečanje proizvodnje v Evropski uniji. Slišali smo predlog eh, Evropskega eh, odbora eh, za mlečno proizvodnjo, da bi podaljšali mlečne kvote. Mlečne kvote smo imeli 30 let, ko so bile uvedene, smo jih uvedli za obdobje petih let. Smo v obdobju brez primere. To je obdobje velikih tveganj, hkrati pa tudi velikih priložnosti. In to, kar me zanima, je, ali tudi naši izvedenci menijo, da smo sedaj v krizi, kajti komisija je dejala, da nismo. In eh, ali v tej eh, situaciji vidijo tudi priložnosti. Vsi smo pesimistični. Eh, ko uh, se trgi znajdejo uh, v slabem položaju. Lani, uh, ko je bila situacija na trgu stabilna, se nihče ni pritoževal. Gospod Vegas, eno minuto imate na voljo. Ja. Yeah. Razprava se mora osredotočiti tudi na sistem proizvodnje, ki ga imamo v Evropi in ki ga želimo imeti v Evropi. Leto 2014 je bilo mednarodno leto družinskih eh, podjetij, družinskih eh, kmetij in eh, izkazalo se je, da so družinske kmetije zelo pomembne za zagotavljanje varnosti, za trajnostni eh, razvoj, eh, za raznolikost, za demografski razvoj, za zagotavljanje delovnih mest in eh, za kratko dobavno verigo. Na področju mlečnega sektorja pa je bila zabeležena močna koncentracija, ki Eh, spominja na situacijo v ZDA, ki ogroža eh, družinske kmetije. V kolikšni meri bo upoštevan proizvodni model? Gospa Herans Garcia. Ja, najlepša hvala. Mislim, da smo v zelo raznolikem položaju. Veliko je bilo govora o izvozu oziroma o proizvodni z namenom izvoza, ampak potem eh, se moramo najprej izogniti zlorabam, najprej moramo poskrbeti za evropski notranji trg. Španci zmeraj govorijo o podjetjih in o težavah v podjetjih, ampak mogoče so problemi povezani tudi z raznolikostjo. Eh, potem pa bi rada zastavila vprašanje, ali ne potrebujem najprej definicijo krize, kaj ti kriza v Španiji eh, ni eh, povsem enaka krizi eh, na Hrvaškem ali pa krizi v Združenem kraljestvu. Potrebujemo definicijo krize, da bi potem lahko uporabili krizne instrumente in kar zadeva organ za opazovanje, ali eh, to potrebujemo.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 Najlepša hvala za številna vprašanja. Rad bi povedal eh, nekaj besed o zelo eh, zanimivih in dobrih predstavitvah, ki eh, smo jih danes slišali. Prva točka se je pojavila v številnih prispevkih in tudi v predstavitvah, ali smo v krizi ali nismo v krizi in zakaj komisija ne more napovedati krize. Včeraj v svetu ministrov sem sedel poleg svojega komisarja, ki je zanikal, da bi bili v krizi. In če si ogledamo ocene, ki jih imamo, ne glede na to, da nimamo popolne slike in eh, radi bi veliko več podatkov in komisar je včeraj prosil 8 ali 9 držav članic, da zagotovijo te podatke, eh, čeprav smo to zahtevali že novembra, pa jih še zmeraj nimamo. Ampak eh, mislim, da ne moremo govoriti o evropski krizi. Imamo resne probleme. In uh, sem prvi, ki vam lahko zagotovim, eh, da si prizadevamo na tem področju, da poznamo uh, skrbi številnih uh, kmetov. Vemo, da so cene zelo nizke v balskih državah, ampak uh, menimo, da ni evropske krize. In zato mislim, da je tudi zelo pomembno, uh, da uh, ne silimo sami v to uh, krizo. Predvsej vesel sem bil, da so številni danes dejali tudi, eh, da se ponujajo številne možnosti v prihodnosti, eh, potrebno je poiskati alternativo eh, ruskemu trgu, ki smo ga izgubili najbrž za kar precej časa. Poleg tega pa je potrebno spregovoriti tudi o naših interesih, ko gre za eh, prostotrgovinski sporozum z ZDA. Tukaj govorim o mlečnem sektorju. Mislim, da uh, nam uh, ta uh, pogodba ogromno oziroma ta sporozum ogromno obeta, predvsem uh, na področju prodaje sirov v ZDA. Mislim, da bi uh, morali še tesneje sodelovati uh, z eh, drugimi gospodarskimi akterji. Vsekakor pa nimamo eh, kristalne krogle. Eh, če bi jo imeli, potem najbrž ne bi sedel tukaj, ampak bi bil raj na plaži nekje na Karibih. To ne pomeni, da si ne resno prizadevamo na tem področju. Mlečni sektor je za nas zelo, zelo pomembno področje in še več bomo vlagali vanj in eh, vesel sem za vse pobude in eh, predloge. Zelo pomembna pa je seveda tudi podpora tega odbora. Potem pa še vprašanje, ali je bila komisija pripravljena to, eh, kar se je zgodilo, kaj komisija počne. Ja, seveda smo bili pripravljeni. Leta 2003 smo se odločili, da bomo odpravili kvote in to ni bila odločitev, ki smo jo zlahka sprejeli in to tudi ni odločitev, ki bi bila v nasprotju z filozofijo, eh, ki smo ji eh, sledili tudi na drugih področjih. Eh, skušamo se oddaljiti od cenovnih subvencij in želimo zagotoviti podporo predvsem na strani prihodka torej eh, leta 2014, eh, danes je mlečni sektor povsem izpostavljen tej novi logiki. Seveda je situacija težavna in podobno razpravo bomo imeli tudi eh, na področju proizvodne sladkorja leta 2017, ko bomo tudi tam ukinili kvote. Vsekakor poznam težave, težave proizvajalcev v tem prehodnem obdobju in uh, zaradi tega eh, dvig intervencijskih cen ne bi pomagal, uh, pa tudi uh, ne upravljanje, uh, upravljanje povpraševanja. Postali smo, Evropska unija je postala največja izvoznica kmetijskih proizvodov v letu 2013. S tem mislim, gospod predsednik, da sem odgovoril na vprašanja, ki so mi bila zastavljena.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 ki so z nami. Vsak ima dve minuti. Najprej profesor Toizon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das waren viele. Hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj je bilo in tudi spodbud. Samo pet točk bi omenil v teh dveh minutah. In upam, da bom odgovoril na nekatera vprašanja. Prvič, ali moram obžalovati, da ni več kvote? v preteklosti ni preprečila kriz na trgu mleka in tudi ne strukturnih sprememb. Zato je bila neprimern instrument za ta dva cilja. Drugič, upravljanje, usmirjanje ponudbe, kar predlaga Evropski odbor za mleko, to je nerealistično. Volatilnost cen še ni kriza, volatilnost cen pomeni, da bodo po visokih cenah prišle nizke in potem spet visoke um, um, podjetja se morajo deloma temu prilagoditi z ustreznim upravljanjem. Tri mesece smo imeli visoke cene in prvi mesec z nizkimi cenami za me, po mojem pojmovanju, še ni največja kriza, ki smo ji bili doslej priča. Četrta točka. Ja, mogoče uh, obžalujemo ampak to obžalujemo, ampak prepričan sem, da strukturnih sprememb še ni konec, da se bo proizvodnja še bolj koncentrirala na večja podjetja. E, pridnosti, ekonomske in tudi socialne pridnosti take koncentracije so enostavno na dlani in zato se bo to nadaljevalo. In Subvencioniranje in podpora območij z omejenimi možnostmi je legitimen politični cilj, čeprav kot znanstvenik ne odločam o legitimnosti ali ne. Ampak to ne sme iti preko intervencijskih cen, preko politike za področje mleka, temveč eh, možno bo ohraniti proizvodnjo mleka samo, če bomo uporabili eh, prikrojene inštrumente za ta območja, ne pa inštrumentov, o katerih se je govorilo danes. Eh, med drugim. Pani Sjeta Vonuk. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Sjeta van Kampema. If you want to solve... Če želite rešiti krizo, morate preučiti težave. Pretirana proizvodnja je najprej problematična. Mogoče zato, ker smo izgubili nekatere trge, drugih nismo razvili, ampak pretirana proizvodnja je problematična. In potem vidimo instrumente v krizi. Če jih uporabljamo le, ko imamo krizo, potem ne moramo govoriti o upravljanju dobave, ker ne, ker gre za krizo, nič drugega. In ko imamo zopr dober trg, lahko proizvajamo, kar želimo. Ampak če računamo na nizke cene za kmete, zato da se lahko mlečna industrija širi v druge države izven EU, potem je to pravi način. In potem imamo tudi v mlečnem sektoru proizvodnjo na kmetijah, tako kot je tudi pri svinini in pri piščančje meso in le v majhnem delu Evrope imamo okoljske težave. Potem pa so vsi zadovoljni, razen predelovalcev. Decembra sem šla na simpozi Evropske komisije. Vsi so bili zelo pozitivni, ampak vse pa edino, kar je naraščalo, so bili predelovalci mleka. Če bi imeli mlečno politiko za to, da bi stabilizirali trge, potem je treba povečati prihodke akterjev v kmetijskem sektorju. Če ne, pa sem na pačnem krogu, mogoče ne razumem, kaj je ta kapica. To je sicer zapisano, pa zdi se mi, da govorim drug jezik, oprostite, ampak če ne bomo opredelili krize, če ne želimo rešiti težav, tako da bi plačali tisti, ki jo ne snažujo trg, potem ne bomo rešili teh težav. Dziękuję. Pan Vincent. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vanson Šatelje. Ja, res je. Veliko krat smo omenjali krizo v tej razpravi. Stvari niso laže. Cena, cene v Evropi se zelo raznolikujejo. Veliko je tudi raznolikosti med predelovalce. Kako je s tem v tem kriznem obdobju? Treba je postoriti veliko dela že vnaprej. Seveda moramo tu poštevati različne cene in kako se kmetje spopadajo s proizvodnjo. Potem druga ideja. Ni krize pri svetovnem popraševanju. Vse več je svetovnega popraševanja in ne bi bilo liberalno reči, da imamo kar nekaj domišljije na evropskem trgu, ki je povezan z zunanjim trgom. To ni liberalna razprava. Rast imamo na zunanjem trgu. Imamo Novo Zelandijo, ki bo čez deset let imela manj dinamično ponudo, potem imamo še ZDA. Tam imajo tudi posebne okoljske pogoje. Torej, ja, Evropa mora izkoristiti ta trenutek rasti na zunanjih trgih in rast na zunanjih trgih ne more biti upravičilo za vse oblike povečanja proizvodnje vse smeri. Zato moramo to dobro poznati in vsa orodja, ki so na voljo, so pomembna zato, da bi dobro poznali realno ponudbo in to je zelo pomemben vidik. Da bi potem lahko, in to je največji izziv, našli pravo obliko zakonodaje, ne posamične, ampak kolektivne. V tom konkurenčnem svetu, kjer ni vse laže zaradi konkurence. Prav to postaja bistveno v Evropi in strinjam se s tem, kar sem slišal. Zlasti, ko govorimo o kratkoročnem upravljanju. Gre za to, da moramo uporabiti instrumente, ki so na njih prisotni v sektorju. Mlečni sektor je zelo živahen, šel je skozi dobro obdobje, obdobje rasti. Gospode, si povedal nekaj zelo pomembnega. Naša podjetja niso vedno uspešna, ampak to ni povezano le z Evropo, to je povezano z mogljivostmi, vodi in podjetji, zato da imajo pravo strukturo v podjetjih v Evropi, moramo reči, da imamo nekaj podjetij, idej in to mora iti k drugim. In še zadnje, kar bi omenil, zelo pomembno je, da modernizacijo pospremimo s tem, kar bo nastalo v prihodnosti nečnega sektorja. Hvala lepa. Vse se sliši precej dobro, ampak kako prenesti te ideje in domišljijo na kmete, kakšno domišljijo naj bi imeli v prihodnosti. Gospod Dobin. Thank you. Uh, first question, is there... Hvala. Prvo vprašanje, ali obstaja kriza, če vprašam kmete v moji zadrugi, bodo rekli, absolutno ja, kriza obstaja, ali se kaj boljša, no trg se stabilizira, ampak vsi so zaskrbljeni, vsi v Evropi zaradi dvojnega dolga, da bi zopet imeli upad na trgu in sedaj spomladi vidimo, da je zahodno hemisfero tako, da še ni pomladi v Evropi. Kaj reči tistim, ki ne povejo ničesar? Ali je politično spremljivo, da pustimo kmete, da propadajo in da ne morejo nahraniti svoje družine? Če to prepustimo trgu, ne bi se to rešilo, ampak to se bo rešilo tako, da mogoče to ne bo socialno spremljivo. Glede vprašanja, ali so predlogi Evropskega odbora za mleko dobri? Ne, ne gre za privatizacijo kvot, ampak potrebujemo določene ukrepe, so da bi kmetom poslali določene signale pri določanju cen. Glede tega, kar pomeni pretirano ponudbo. Takojšnji ukrepe, mislim, da moramo storiti ničesar, razen večje intervencije. Tisti, ki so rekli, ja, večjo intervencijo potrebujemo pri proizvodnji, ne vem, če bi s tem pomagali s to rabo intervencije da bi uporabili ista merila uspešno s tem, da bi spodbudili trg in više cene. Zadnjič, ko smo imeli intervencijo, je Evropska unija nekaj zaslužila. Ni izgubila denarja, ampak je nekaj zaslužila. Kakšna je realnost? Intervencija pomeni, da imamo kupovanje po nizkih cenah in v zasebnem sektorju ni dovolj sredstva za to. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Enderle. Uh, Bom zelo kratek, samo nekaj odgovorov. Nekateri so rekli, da sem vse predstavil tako, kot da bi v svetu bilo vse v redu. Ne, moja naloga je bila um, predstaviti realnost in zato želim imenovati številke iz leta 2013 in takrat ni bilo krize. 35,9 eh, centov je bila povprečna cena, 44. 44,2 v Grčiji in 24,4 v Estoniji um, oziroma v Romuniji. In lahko bi potem uh, govorili tudi o krizi v Romuniji, ampak treba je definirati krizo. Kvota ni ustavila strukturnih sprememb, to smo z veliko zaskrbljenostjo uh, ugotavljali tudi doma in te strukturne spremembe se bo nadaljevale potrebni so dodatni ukrepi za območje z omejenimi možnostmi za ohranitev proizvodnje. To je varovalna mreža in ta je bila proizvajalcem svoj čas tudi obljubljena. In to je treba, te obljube je treba izpolniti. Torej, predvsem modele za zavarovanje proizvodnje, zazivno skladiščenje. Eh, moč Evrope je. Um, raznolikost proizvodnje in predelave, to sem rekel. Velike težave imamo, če eh, predelovalci 400 milijonov eh, litrov mleka silijo na izvozne trge in če imajo dobre izdelke, potem vidno spet ugotovimo, ugotavljamo, da so zahteve zelo različne. Kitajska delegacija, ruska delegacija, vsi imajo Eh, različne zahteve. In eh, dobro bi bilo, če bi EU poskrbila za to poenotenje, kajti ravno eh, MSP-ji ne morejo na te mednarodne trge, ker so te ovire prevelike. Um, in prosim sploh za odpravo takih birokratskih bremen. Uh, ne pa, da je tega vedno več kaj ti s tem eh, zapravljajmo možnosti za prihodnost. Hvala lepa. Sedaj pa še gospod Nikolson, poročevalec. Tomači so rekli, da lahko delamo nekoliko dlje. Dobro. Hvala, gospod Nikolson, prosim. <clears throat> Uh, Hvala lepa. Ja, predsedujoči, izkoristil bi to priložnost in se zahvalil tolmačem, ker so tako velikodušni, ampak res se bom potrudil in ne bom govoril zelo dolgo. Skoristil bi to priložnost in se zahvalil tudi vsem tistim, ki so prispevali k tej razpravi danes popolne. No, ne moramo verjeti, da smo tu že tri ure in pol. Čestitke vsem, ki so tu že toliko ur, ko so se poslušali. Mislim, da smo si zabeležili vse, ki so prišli sem, nekateri so hitro odšli, mogoče včasih, ko smo slišali kakšne kritike, ampak eh, naj spomnim, da niso bili zelo dolgo na te obravnavi. No, zdi se, da je že dolgo tega, kar Manser govoril o tem, da smo tesno povezani z besedo trb. Pomembno je, da ne pozabimo, na naš delež na trgu in da to celo povečamo. Ali je dovolj imeti te ukrepe? Ne strinjam se s komisarjem. Varovalna mreža ni dovolj. Ne strinjam se s komisarjem. Vidim, da so nekateri člani odšli tu iz kabineta, ampak mogoče lahko prenešte to sporočilo. Ne strinjam se s komisarjem, ker ni krize. Ja, če bi šel na kmetijo, bi videl, da kriza obstaja, ampak mogoče se to razlikuje od regije do regije, ampak kriza je tu in obstaja in mislim, da tega ne bomo reševali, dokler ne bomo videli, kakšna je situacija aprila, maja, ko bomo imeli mleko iz eh, kmetij. Seveda ni treba biti strokovnjak, da bi videli, da je to kar nekaj velikih težav in videli bomo, kaj se bo zgodilo. In ne, ne želimo, da bi šli skozi zadnja vrata. Ne, ne želimo ponovno drobtine, ne želimo ustvarjati to, kar ni primerno, ampak poskrbeti moramo za to, da imamo dobro in pošteno podporo za predelovalce. In zdi se, da žal najbolj trpijo kmetje, ne trgovci nadrobno, ne drugi, ampak naj spomnim na to, da gospod McKenner sestavlja poročilo odbo, v imenu odbora glede nepoštenih praks te prehrambeni verigi. Gospod predsedujoče, upam, da bomo tudi mi v tem odporu obravnavali te težave, s katerimi se soočamo. Ja, težave obstajajo. Nismo uporabili vseh orodij v škatli, ki smo jih imeli v mlečnem svežnju, v tem programu. Reči moram, da morajo biti kmetje odgovorni, ne morajo imeti le kratkoročnih pogodb, ko jim to ustreza, in dolgoročnih pogodb, ko jim to ustreza. Ne, potrebujemo pravo ravnovesje na trgu nihanje ne bo kar izginilo, ampak se bo vračalo. Mlečni sektor se mora na to navajati, tako kot je tako tudi v piščančem sektorju, sektorju svinskega mesa in tako kot je bilo tudi v preteklosti, druge. Vsekakor menim in pozdravljam to, da nihče ne mora reči, da danes ni prispeval k razpravi. Vsi so imeli priložnost za to, za prispevke in prepričan sem, da obstaja potreba potem, da rešujemo težave. In tistim, ki omenjajo kvote, ne rečem, da so kvote služile svojemu namenu. V preteklosti, če se strinjate s tem ali ne, smo v situaciji, kjer smo. Najti moramo rešitve za težave, ne glede na kakšne so in kvote se ne bodo vrnile kratkoročno, tako pač je. Z mojega vedika gledano lahko rečem, da kdo ve. Predstavnik komisije je rekel, da nima čudežne krogle. Nihče nima tega, če bi to imeli, bi prav vsi tu gledali na stvari zelo drugače, če bi lahko napovedali zelo natančno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. In to je vedno zelo lahko vedno je lahko kritizirati druge v preteklosti, ko pa smo sami generali v bitki. Imeli smo eno izmed najhujših kriz, ampak v preteklosti nismo rešili mlečnega sektorja in sedaj se sprašujem, ali bi s tem rešili mlečni sektor danes, s temi kvotami. Mislim, da moramo poslušati opazovalnico, ali lahko okrepimo vlogo te opazovalice, je lahko vse bolj trdno, kako to bolje izrabiti. Tu se strinjam z gospodom Tortmanom. Tu imamo resne težave. Imamo hude socialne težave na tem področju in zelo težko bo najti rešitve za vse. Potem bi se vrnil do vprašanja, ali imamo dovolj orodij v škatli, ali uporabljamo obstoječa orodja v škatli ali potrebujemo dodatno podporo. No, vse, kar lahko rečem, je, da mislim, da lahko storimo več. To je sporočilo za komisarja. Ne gre za to, da bi s pogovorni šli iz krize. Mislim, da imamo resne težave in komisiji moram reči, Nekdo je bil član v tem odboru. Komisija je, to minjala že v preteklosti, Marjan Fišer bolj je temu odboru rekla, da nikoli več ne bomo čakali na to, da bo komisija delovala. Vse pa počnete isto kot takrat, v preteklosti. In sedaj vam pravim, komisija, vrnite se nazaj komisijo, povejte komisarju, da ne sprejemam vaših besed. Naslednjem mesecu bom sestavil poročilo, to bom ponovno predstavil tem odboru, o tem bo stekla razprava in seveda bom predstavil razumno stališče. Poslušal sem različno stališče tu, to smo zbrali in resno moram reči, da ko sem sestavljal mlečni svežen, sem žal videl to, da bi vsi radi to uredili, ampak ko sestavljamo poročilo, moramo imeti odgovorno poročilo. Tako da bo nekdo to poslušal in deloval v skladu s tem in delati morate odgovorno, glede na to, kar je zapisano v poročilu. In res bom odgovoren pri svojem delu. To bom predstavil dvoru. Hvala vsem za prispevke danes. Hvala vam, gospod predsednik, za predsedovanje na tem sestanku. Le pet minut zamujamo, kar ni slabo. Pri tej razprave, ki je trajala tri ure in pol. Hvala vsem. Ja, še minutka z moje strani. V obljubljeni reformi imamo tudi varovalno mrežo. Ni mehanizmov in instrumentov povezanih s to mrežo. Potem imamo tudi zunanje parametre, ne moremo biti varni v okolju, kjer imamo ruski embargo ali pa čezatlantski prostotrgovinski sporozum med EU in ZDA. Tu imamo nove zunanje pogoje. In zelo vesel sem, ker gospod Nikolson pozna TTIP, torej ta sporozum. In našo situacijo moramo povezati z zunanjimi vidiki. Kajti tu vidimo, da to vedno bolj vpliva tudi na skupno kmetijsko politiko. Hvala vsem strokovnjakom, gostom, sem členom tolmačem. Mislim, da smo ta čas za razpravo izrabili na zelo ploden način. Hvala in nasvidenje.